glasovali o predlogu spremembe 68. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 67. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. ITRE 13. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 69. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Potem pa konsolidirani predlog spremembe 1. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 79. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjen. 80. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 4. 81. Itra 14. Intran 9. To so po naključju enaki predlogi sprememb. Kdo je za? Proti. Vzdržani. To bi pa elektronsko preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis. Predlog spremembe je dva. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 84. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. Konsolidirani predlog spremembe. 3. Kdo je za? Proti. pa ločeno glasovanje o konsolidiranju predlogu spremembe 3. Kdo je za? Proti? To moramo elektronsko preveriti. Skoraj nihče ni glasoval. Glasujemo. To bom ponovil. Glasujemo o dopolnilu k dodatku nekako s odidiranjem v predlogu spremembe 3. Premeni je to na strani 4 glasovalnega seznama. Torej, sedaj glasujemo. Ste vsi glasovali? Zeleni imajo enega preveč. Še kaj ni jasno? Naj ponovim glasovali smo o konsolidiranem predlogu spremembe 3. Imeti moramo ločeno glasovanje. Na eni strani imamo bančni sistem. Poročevalec in poročevalci v senci so se dogovorili za ta bančni sistem. In to moramo elektronsko preveriti, kajti pravzaprav ni nihče dvignil besede. Tako, kdo Torej, ali še enkrat, elektrons, elektronsko glasujemo. Še trije niste glasovali. Prisrčno vabljeni, prosim, da glasujete. Konec, glas, konec glasovanja. 39 proti 20 za zavrnjen. Sedaj pa skočimo naprej. In sicer ločen glasovalni seznam. Pri meni je to stran 24. 24 od 24, čisto ob koncu glasovalnega seznama to najdete. Torej, ločeno glasovanje. Ali lahko glasujemo? Vidim, da se strinjate. Dobro. Glasujemo o 85. Kdo je za? Proti? To bomo elektronsko preverili. Glasujemo. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 32 za 28 proti sprejet. Vse ostalo postane brezpredmetno. Sedaj pa se vrnimo nazaj. In sicer na stran 7 glasovali bomo o ITRE 17. Trenutek bom počakal, da boste našli to mesto, torej stran 7, ITRE 17. Glasujemo o ITRE 17. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnjen. Kompromis številka 4. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. Predlog spremembe 9. Kdo je za? Proti? proti, vzdržani, zavrnjen. 114, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa imamo dva identična predloga spremembe, 117 in trans 12, trans 12, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeta. 10, kdo je za? Proti proti, vzdržani, zavrnjen. 118, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 119, kdo je za? Proti, vzdržani. Ni bilo povsem jasno. Elektronsko preverjamo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 56 za. 120. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 121. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 122. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 123. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 125. To je za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 124. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 126. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 111. Kdo je za? Proti. Se opravičujem, 11. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. 127. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnen. Glasujemo o 12. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnen. 127. Sedaj pa ITRE 19. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. 13. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. 14. In ITRE 20. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. ITRE 21. Kdo je za? Proti proti. Zdržanje in sprejet. Kompromis 5. Kdo je za? Proti. Zdržanje in sprejet. 133. Kdo je za? Proti. To ni bilo jasno. Elektronsko glasujemo. 133. Glasujemo. 133. so vsi glasovali. Evropska ljudska stranka ima dva preveč. En preveč. Sedaj je v redu, konec glasovanja. 44 za, 21 proti. Sprejet. 134. Kdo je za? Proti. Vzdržanje sprejet. 137. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. 138. In pa tran 16. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnjen. Ampak kdaj jo preverimo še enkrat? Elektronsko glasujemo o tran 16 in pa 138. Glasujemo. je LS, en preveč. No, sedaj je v redu. 27 eh, za, 37 proti, zavrnen. Litra 24, gre za. Proti. Zdržanje. preverimo. Jitre 24, preverjamo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnem. Sedaj pa imamo na strani 14. 152. Predlog spremembe 152. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnjen. 153. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnjen. Itre 26. Kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 17. Kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjen. ITRE 27 in TRAN 18. Glasujemo skupaj. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjena. 157. To postane brezpredmetno. Sedaj pa glasujemo o 167 na strani 16. Kdo je za? 167 za Bine Vils na strani 16. Kdo je za? Proti? Vzdržanje je zavrnjeno. 166, 168 in 170. O tem glasujemo skupaj, to so identični predlogi spremembe. Kdo je za? Proti? Vzdržanje je zavrnjeno. 169. Kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjen. 175. Kdo je za? Proti? To bomo preverili. Preverjamo 175. Elektronsko preverjamo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Tran. 21 postane brezpredmeten, isto velja za tran 22. 176, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 177 za? Proti? Zdržani? Sprejet. Potem pa vodne navedbe. 20. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 22, kdo je za? Proti? Zavrnjen. ITR 1, kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjen. 25, kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjen. 26, kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjen. ITR 3, kdo je za? Proti? Proti, vzdržani, sprejet. 28 in 29, identično predlogo sprememb. Kdo je za? Proti. To bomo elektronsko preverili. 28 in 29 skupaj. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. ELS ima enega preveč. Sedaj pa je videti spet v redu. Zavrnjen. Enaintrideset. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Trideset. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen hitre štiri, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 32, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 33 in pa tran 2, skupaj, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeta. 34 je brezpredmeten. Mhm. Glasujemo o predlogu spremembe 1 in pa 35, stran 3 in itre 5. Kdo je za? Proti? Zdržani? Ni bilo jasno. To bomo preverili. Pre, preverimo eh, te štiri predloge sprememb skupaj. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeti. 36. Kdo je za? Proti. Zdržanje. Zavrnjen. 37. Za. Proti. Zdržanje. Zavrnjen. 38. Kdo je za? Proti. Sprejeti. 48, kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjen. 49, ITRE 8 in ITRE. Ne, se upravičujem. 49 in ITRE 8, kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejeta. ITRE 7, kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejet. 50, kdo je za? proti, vzdržani sprejet. 56, kdo je za, proti, vzdržani zavrnen. 57, kdo je za, 57, kdo je za, proti, vzdržani zavrnen. Sedaj pa bomo spet skočili naprej. Predlog spremembe 3 in pa itre 10. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Zavrnjena. Itre 11. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Zavrnjen. 67. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnen. Trans 7. Proti. Zdržani. Vzdržani, sprejet. Sedaj pa končno glasovanje o tako spremenjenem predlogu. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 45 za, 15 proti, 3 vzdržani. Sedaj pa končno glasovanje o osnutku zakonodajne resolucije. Glasujemo, elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sprašujem poročevalca oziroma ali želi besedo? Chris, kakšne so bile številke tega, kakšen je izid tega glasovanja? Zadnjega? 47 za, 17 proti, eno zdržan. To se nanaša na drugo glasovanje. Tako, da bi dobili mandat in števila dobro poznam, potrebujemo 35 glasovanj. In sedaj elektronsko glasujemo o podelitvi mandata. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Gospod Ulmar, dobili ste mandat in uh, zavidam vam.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 Začeli smo z enostavnejšimi poročili, sedaj pa prehajamo k težjim. Dobro bi bilo, če bi se nekoliko umirili. Tisti kolegi, ki ne želite glasovati, prosim, da potiho zapustite dvorano. morda bi se lahko poročevalci v senci naprej pogajali pred vrati in rad bi začel s poročilom kolega Franka o splošnem okoljskem akcijskem programu. Predlog spremembe šest, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnen. 107, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. 108. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 110. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 109. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 111. Preverimo 109. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Se opravičujem. Glasujemo o 109. Konec glasovanja. Sprejet. 111. Kdo je za? Proti. Zdržan je sprejet. 112. Kdo je za? Proti. Zdržan je zavrnjen. 113. Kdo je za? Proti. Zdržan je zavrnjen. 114. Kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjen. 115, kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjen. 116, kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjen. 117, kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjen. 118, kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejet. 119, kdo je za? Proti. proti? Vzdržani, zavrnjen. Sedem. Kdo je za? Želite, da preverimo? Dobro. Preverjamo 119. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Sedem. Kdo je za? proti vzdržanje sprejet. 120, kdo je za? Proti vzdržanje zavrnen. 121, kdo je za? Proti vzdržanje zavrnen. Agri 1, kdo je za? Proti vzdržanje zavrnen. 122, kdo je za? Proti vzdržanje zavrnen. 124, kdo je za? Proti vzdržanje zavrnen. 123, kdo je za? Proti vzdržanje zavrnen proti, zdržani, zavrnjen. 125, kdo je za? Proti, zdržani, sprejet. Agri 2, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjen. 127, v dveh delih, prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za? Proti, Vzdržani. Zavrnjen. 126. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 128. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 129. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 130. Kdo je za? Proti. Vzdržan je sprejet. 131. Kdo je za? Proti. Vzdržan je zavrnen. 130. Želite, da preverimo? Dobro, elektronsko glasujemo o 130. Glasujemo o 130. Konec glasovanja. 131. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnen. 132. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnen. 133. Kdo je za? Preverjamo 132. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. zaupajte svojemu predsedujočemu. To je zavrnjeno. 133. Kdo je za? Proti? Zavrnjeni. Zavrnjen. 8. O dveh deli. Prvi del. Kdo je za? Proti? Zdržani. Sprejet. Drugi del. Kdo je za? Proti? Zdržani. Zavrnjen. 134. Kdo je za? Proti? Zdržani sprejet. Agri 3 v dveh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti. Zavrnjen. Drugi del. Potem pa glasujemo o 135. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. 136. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. 137, kdo je za? Proti? Vzdržan je zavrnen. 138, kdo je za? Proti? Vzdržan je sprejet. 139, kdo je za? Proti? Vzdržan je sprejet. 141 za, proti, vzdržani sprejeto. 9, 9 za, proti, vzdržani. Še enkrat. Glasujemo o devet. Kdo je za? Devet. Proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa glasujemo o drugem delu Agri 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 140 za proti vzdržani zavrnjeno 142 za proti vzdržani sprejeto 143 za proti vzdržani sprejeto 164 za proti vzdržani sprejeto 145 za proti vzdržani sprejeto sprejeto. Mi pravijo 146 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo 146 elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Uh, sprejeto zelo tesnim izidom. Dobro, da smo preverili. 147 za, proti, vzdržani sprejeto. 148 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 149 za, proti, vzdržani zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno. 152 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 153 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 154 za, se opravičujem, bil sem prehiter. Sprejeto. 154 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 155 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 155 za, proti, vzdržani sprejeto. 156 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Konsolidirani predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani sprejeto. Potem pa kompromis 2 za, proti, vzdržani sprejeto konsolidirani predlog spremembe TRIZA. Proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa nadaljujemo s predlogom spremembe 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 166 za, proti, vzdržani, sprejeto. 165 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 167 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 168 za, proti, vzdržani, sprejeto. 169 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo z veseljem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Hvala lepa. O tukaj je izgledalo drugače. 170 za, proti vzdržani sprejeto. Drugi del 170 za. Proti vzdržani sprejeto. 171. Drugi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. 173 in Agri 9 skupaj za, proti, stršani zavrnjeno. Liberalci so bili tu zraven, vendar tu bomo še preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Popraviti se moram. Ničesar nočem dogajati. 174 za, proti, zdržani zavrnjeno. 16 v treh delih. Prvi del za, proti, zdržani zavrnjeno. Vzdržani sprejeto. Drugi del za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Tretji del. Tudi o tem moramo glasovati, kdo je za. Proti. Vzdržani sprejeto. potem pa glasujemo o 175 in agri 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverili bomo. Preverjamo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno potem pa 176 prvi del in drugi del ima pač eh, ustni predlog spremembe. Sedaj prvi del za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. S tem je drugi del brezpredmeten. 178 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 181 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverili bomo 181. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. E, včasih liberalci dobro vidijo. 177 je brezpredmeten, 179 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Sto osemdeset za, proti, vzdržani. Elektronsko bomo še enkrat glasovali o 180. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. In sprejeto. 182. Ne, se opravičujem. Agri 12. In tu imamo tri dele. Prvi del za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Drugi del. Za. Je brezpredmetno, ne? O prvem delu želimo še enkrat elektronsko preveriti. Prvi del elektronsko preverjamo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tudi o drugem delu glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 183 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 184 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani sprejeto. 185 za, proti, proti, eh, vzdržani sprejeto. 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 188 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 187 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. proti, vzdržani, zavrnjeno, 189 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 190 za, proti, vzdržani, sprejeto, 191 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 192 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 192 za, proti, vzdržani, ni jasno. Še enkrat elektronsko glasujemo o 192. Glasujemo, ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. 193 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 194 za, proti, vzdržani sprejeto. 197 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Raje bomo še enkrat elektronsko preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Eh, zavrnjeno s tesnim izidom. 195 in Agri 13 skupaj za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 196 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 199 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 198 in Agri 14 skupaj, ker sta identična za proti, zdržani, zavrnjeno. 19. prvi del za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. 20 za, proti, vzdržani sprejeto. Vzdržani sprejeto. Agri 15. Proti. Vzdržani sprejeto. 20 za. 200 eh, se popravlja predsednik za. Proti. Vzdržani sprejeto. 201 brezpredmeten. Agri 16 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 202 za, proti, vzdržani sprejeto. 204 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 205 za, proti, vzdržani sprejeto. 21 za, proti, vzdržani sprejeto. 207 za, proti, stršani, sprejeto. 206 brezpredmeten, 208 za, proti, stršani, zavarnjeno. Agri 17 v dveh delih, prvi del za, proti, stršani, zavarnjeno. drugi del je brezpredmeten, potem pa 109. 209, prvi del v dveh delih, se pravi prvi del v. Eh, glasujemo za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo. 209. Prvi del v dveh delih. In tu preverjamo drugi del. Glasujemo elektronsko, ste vsi glasovali. Drugi del. Drugi del prvega dela pri predlogu spremembe 209. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 209. Drugi del spet v dveh delih in sedaj glasujemo o prvem delu. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 210 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 211, 212 skupaj za, proti vzdržani zavrnjeno. 213 za, proti vzdržani sprejeto. 214 za, proti vzdržani zavrnjeno. 215 za, proti vzdržani zavrnjeno. 216 za, proti vzdržani zavrnjeno. 217 za, proti vzdržani zavrnjeno proti vzdržani zavarnjeno. Agar je 18 za, proti vzdržani zavarnjeno. 22 za, proti vzdržani zavarnjeno. 23 za, proti vzdržani sprejeto. 218 za, proti vzdržani zavarnjeno. Вторшани са варняно 219 са. Проти Вторшани са варняно. 24 дел. Prvi del, eno glasovanje. Kdo je za? Proti, zdržani sprejeto. 24. drugi del. Tu imamo štiri dele. in sicer drugi del. Noro. E, poročevalci v senci in poročevalec so se res potrudili. Glasujmo, kdo je za? Ali, ali naj še enkrat ponovim? Dobro. Predlog spremembe 24, drugi del. In od tega sedaj drugi del. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Preostanek je potem brezpredmeten. 25. 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. Dajo mi listek da bomo kmalo dobili kavico in čaj, se pravi na polovici. Se pravi predlog spremembe 220 za, proti, stršani, zavrnjeno. 221 za, proti, stršani, zavrnjeno. 222 za, proti, stršani, zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno. 223. Ne, preverjamo 222. Ste vsi glasovali? ELS ima enega preveč. Sprejeto. Potem pa 223. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejeto. 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverili bomo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 224 za naproti, vzdržani. Nisem prepričan. Glasujemo elektronsko 224. Glasujemo, ste vsi glasovali, konec eh, glasovanja. Moralo bi biti sprejeto, tudi. Torej, konec glasovanja. Je sprejeto. 225 za proti. Vzdržani zavrnjeno. 226. prvi del. In tu imamo spet dva dela, eh, se pravi po delih prvi del od 226. Eh, prvega dela za proti vzdržani sprejeto. Drugi del za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa 226. drugi del zopet v dveh delih, najprej v prvem delu za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, ni jasno. O drugem delu glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. Zavrnjeno. Če eh, se pač bo nadaljeval tak trend, bomo potrebovali še večje eh, liste. 227 eh, za, proti, sprejeto. 228 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 27. Ja, s ustnim predlogom spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 229. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 28. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 29. Za, proti, vzdržani, sprejeto. proti, vzdržani sprejeto 30 za, proti, vzdržani zavrnjeno, konsolidirani predlog 4 za, proti, vzdržani sprejeto. 236 za, proti, vzdržani sprejeto. Potem pa gremo naprej. 241 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Agri 21 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Konsolidirani 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 245 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani sprejeto. 247 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 248 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 251 za, proti, vzdržani sprejeto. 249 za, proti, vzdržani zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno. 33 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, ni jasno. Glasujemo o drugem delu pri amadmaju 33. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 250 za, proti, stršani, sprejeto. Agri 22 za, proti, stršani, zavrnjeno. 252 za, proti, stršani, zavrnjeno ni jasno, o tem preverjamo elektronsko 252. Preverjamo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Podpredsednik pravi, da so liberalci napačno glasovali. Je to bilo jasno, da smo glasovali o predlogu spremembe 252? Še enkrat glasujemo o 252 elektronsko. Ja, če ne želite, potem je to liberalni problem, pa pustimo. Nadaljujemo z 253. Ne da se mi. 253 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 255 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 256 za proti, zdržani zavrnjeno 257 za, proti, zdržani zavrnjeno 258 za, proti, vzdržani zavrnjeno 259 za, proti, vzdržani zavrnjeno 260 za, proti, vzdržani sprejeto 261 za proti, vzdržani, sprejeto. Konsolidirani šest za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa lahko preskočimo nekaj. Do strani 28. 276, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Še enkrat glasujemo. 276 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 273 za, proti, vzdržani, sprejeto. 274 za, proti, vzdržani, sprejeto. 275 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. Kolega, če vas motimo pri telefoniranju, kar povejte, bomo prekinili sejo. Agri 23 za. Proti. Vzdržani, zavrnjeno. 278 za. Proti. Vzdržani, sprejeto. 277 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 279 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 280 za, eh, proti, vzdržani, zavrnjeno. Potem pa konsolidirani predlog spremembe 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa nadaljujemo s 284 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, tudi sprejeto. Potem pa 286 za, proti, vzdržani. Vzdržani, sprejeto 287 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 288 za, proti, vzdržani, sprejeto. Konsolidirani predlog 7, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Konsolidirani 14 za proti, vzdržani. Sprejeto. 298. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? 299. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? 300. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen? Agri 24. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen? 301. E, Kdo je za, Proti. Vzdržani. Sprejet. 302. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 303. Brezpredmeten. Uh, eh, 37. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 308. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 9. Uh, eh, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 318, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Konsolidirani 10, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 39 za, eh, po dveh delih, prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za? Proti, vzdržani, njasno, to bomo elektronsko preverili. Torej, drugi del od 39. <clears throat> Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. 325. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 326. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 327. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. 332. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 328. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. 329. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. 330. Kdo je za? Proti? proti. Zdržani, zavrnjen. 331, kdo je za? O dveh delih se upravičujem. Prvi del. Kdo je za? Proti. Zdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za? Proti. Zavrnjen. 333, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. 335, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 334, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 336, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 337 za, proti, zdržani, sprejet. 338 za, proti, zdržani, zavrnjen. 339 do je za, proti, zdržani, zavrnjen. 340 do je za, proti, zdržani, zavrnjen. A gre 25, kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. 341. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. 40. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. 342. Eh, za. Proti. Proti. Zdržani sprejet. 363, kdo je za? Proti. Zdržani sprejet. 364, brezpredmeten. 343, kdo je za? Proti. Zdržani zavrnjen. 344, želite, da preverimo? Preverimo 343. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 344. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejet. 345 za. Proti. Zdržani zavrnjen. Smo na polovici. 346. Kdo je za? Proti. Zdržani zavrnjen. 347, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnen. 349, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 348 za? Proti? Zdržani? Sprejet. 350 za? Proti? Zdržani? Zavrnen. 351, kdo je za? Proti. Zdržani sprejet. 352 za. Proti. Zdržani. Ni bilo jasno. Preverimo elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnen. 353 za proti. Vzdržanje. Sprejet. 355. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Sprejet. 354. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Zavrnen. 356. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Zavrnen. 42. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Zdržani. Preverimo. Preverjamo 42. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Konsolidirani predlog spremembe 11. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. 44. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. 361 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 362 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 45 za, proti, vzdržani, sprejet. 365 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Zdržanje zavrnjen. 46. Kdo je za? Proti. Zdržanje zavrnjen. 366. Kdo je za? Proti. Zdržanje sprejet. 367 za. Proti. Zdržanje zavrnjen. 47 za. Proti. Zdržanje sprejet. 368, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 48 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 369, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 370, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 371. 371, kdo je za? Proti. Zdržan je sprejet. 372, kdo je za? Proti. Vzdržani. Ni posem jasno. Glasujemo o 372. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Alde ima en glas preveč. Sedaj je v redu. Ali sem bil jaz prehiter ali pa prepočasen. Pa vsem jasno je to sprejeto. 373. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Angre 26. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 374. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Vzdržan je zavrnjen. 375 za, proti, vzdržani. Preverili bomo, preverili bomo 375. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. 377, kdo je za? Proti. Vzdržanje je sprejet. 378 za. Proti. Vzdržanje je sprejet. 379 za. Proti. Vzdržanje je sprejet. 49 za. Proti. Vzdržanje je zavrnen. 50, kdo je za? Proti. Vzdržanje je zavrnen. Preverimo. Vidim, da sem vas samo še 10 odstotkov sodeluje. Elektronsko preverjamo 50. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Povsem jasno sprejeto. 380. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejet. 381. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejet. 51. Imamo dva dela. Prvi del. Kdo je za? Proti. Vzdržan je sprejet. Drugi del. Kdo je za? Proti. Vzdržan je zavrnjen. 384. Kdo je za? Proti. Vzdržan je zavrnjen. 385. Kdo je za? Proti. Vzdržan je zavrnjen zavrnjen. 386 za, proti, vzdržani, sprejet. Agri 27, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Agri 28, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 388 je bil umaknjen, 387, kdo je za? proti? Zdržan je sprejet. 389, kdo je za? Proti? Zdržan je zavrnjen. 391, kdo je za? Proti? Zdržan je sprejet. 52, kdo je za? Proti? Zdržan je sprejet. 393, kdo je za? Proti? Zdržan je sprejet sprejet. 394, kdo je za? Proti. Zdržan je sprejet. 395 za. Proti. Zdržan je sprejet. 396, kdo je za? Proti. Zdržan je zavrnjen. 397, kdo je za? Proti. Zdržan je sprejet. Konsolidirani 12. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 402. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnen. 403. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnen. 404. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 405. Kdo je za? Proti? Zdržani, zavrnen. 406, kdo je za? Proti, zdržani, sprejet. 407, kdo je za? Proti, zdržani, sprejet. 408, kdo je za? Proti, zdržani, sprejet. 412, eh, proti, zdržani, sprejet. 409, kdo je za? Proti, zdržani, sprejet. 410, in 411 skupaj, kdo je za? Proti? Zažani, sprejet. 413, kdo je za? Proti? Zažani, sprejet. 414 in 415 skupaj, oziroma postaneta brezpredmetna. 416, 418, kdo je za? Se opravičujem, kaj pa 417? Kdo je za? Proti zdržani sprejet. 416 in 418. Kdo je za? Proti zdržani zavrnen. Ampak bomo preverili. Preverjamo 416, 418. Ste vsi glasovali? 416. Konec glasovanja. Zavrnjena sta. 419, kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejet. Agre 29, kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjen. 420, kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejet. 421, kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjen. 422, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. 423, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. 424, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. 425, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. 425, kdo je za? Proti? Zdržani. Zavrnjen. 426. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. 427. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. 428. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. 429. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeti. 430, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. 431, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Agli 30, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. 432, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. 433, kdo je za? Mm, imamo dva dela, prvi del, kdo je za? Proti, zdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za? Želite, da preverimo 433 prvi del. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. SD en glas preveč. Tako, sprejet. Nadaljujmo. Drugi del, 433. Glasujemo, kdo je za? Proti? Zdržani? Ni bilo jasno, tudi to bomo elektronsko preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 54. Kdo je za? Proti. Vzdržan je sprejet. 434. Kdo je za? Proti. Vzdržan je sprejet. 53 za. Proti. Vzdržan je sprejet. 435. Kdo je za? proti. Zdržan je zavrnjen. 436, kdo je za? A 436, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 437, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 438, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 439, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 440, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Agri 31, kdo je za? Proti. Ups, postane brezpredmeten. Tudi naslednji in še naslednji. 442 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Zdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za? Proti. Zdržani, zavrnjen. 443, brezpredmeten. 444, kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. Angli 32. Kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjen. 445 za, proti, zdržani, zavrnjen. 56. Kdo je za? Proti, zdržani, sprejet. Agri 33. Kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjen. Agri 34. Kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjen. 446. Kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjen proti, vzdržani, zavrnjen. A gre 35, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 447 za, proti, vzdržani, sprejet. Štiristo oseminštirideset, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. A gre šestintrideset, kdo je za? proti, zdržan je zavrnjen. A, vse to sta identična, A, torej glasujemo skupaj. 448 in 36. Mm, zavrnjena sta bila. 449. Kdo je za? Proti, zdržan je zavrnjen. 57. Kdo je za? Proti, zdržan je sprejet. 58. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. 450. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. 452. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. Agri. 37. Kdo je za? Želite, da preverimo 453. Glasujemo. 453. konec glasovanja. Zavrnjen. Agri 37, kdo je za? Proti vzdržani zavrnjen. 451, kdo je za? Proti vzdržani zavrnjen. 59, kdo je za? Proti vzdržani zavrnjen. 454, kdo je za? Proti vzdržani zavrnjen proti zdržanji. Zavrnjen. 60. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. 455. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. 456. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. 457. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen, zavrnjen. 61, kdo je za? Proti, zdržani, sprejet. 458, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjen. 459, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjen. 62, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjen. 63, kdo je za? 64, kdo je za? 62 je bil sprejet, se upravičujem. Da, se upravičujem. 62 hmm. sprejet. 64, kdo je za? Proti, zdržani, sprejet. 65, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnen. 460, kdo je za? proti. Zdržani, zavrnjen. 461, kdo je za? Proti, zdržani, sprejet. 63 je brezpredmeten, 462, kdo je za? Proti, zdržani, sprejet. 464, kdo je za? Proti, zdržani, sprejet. 465, kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. 66, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. 467, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 468, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 67, v dveh delih. Prvi del, to je za proti zdržani sprejet. Drugi del, 67, kdo je za proti zdržani, to moramo preveriti. Elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. 469. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. 470. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. 471. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. 68. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. 472. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. 473. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. 474. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. 475 za, proti, zdržani, zavrnen. 476 kdo je za, proti, zdržani, sprejet. 478. 478 gre za, proti, zdržani, zavrnjen. 69 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. 479, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. 480, kdo je za, proti, zdržani vzdržani sprejet. 481, to je za, proti, vzdržani zavrnjen. 483, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjen. 484, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. 485, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. 486, za, proti, vzdržani sprejet zavrnjen. 487 za, proti vzdržani sprejet. 488 za, proti vzdržani sprejet. 489 za, proti vzdržani sprejet. 70 brez predmeta, 490, 491, kdo je za, proti vzdržani zavrnjen. 492, kdo je za, proti vzdržani vzdržani, zavrnjen. 71 za, proti, vzdržani, sprejet. 493, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 494, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 72, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 495, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 496 za, proti vzdržani sprejeto, 497 za, proti vzdržani zavrnjeno, 498 za, proti vzdržani zavrnjeno, 499 za, proti vzdržani sprejeto, 73 za, proti vzdržani zavrnjeno, 74 za, proti vzdržani zavrnjeno. Sprejeto. 500. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. 501 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 502 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 75 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 503 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa eh, uvodne izjave 76 za proti vzdržani, zavrnjeno 77 za, proti vzdržani, zavrnjeno 71, ne, 1 za, proti vzdržani, zavrnjeno sprejeto 2 za, proti vzdržani, sprejeto 78 za, proti vzdržani, soglasno sprejeto. Ne vem, zakaj tu ni bilo nobenega kompromisa. Verjetno ste se pri tem nekaj mislili. 79 za, proti, eh, zdržani, zavrnjeno, 80 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Potem pa predlog spremembe 3 z ustnim predlogom spremembe. Kdo se je za, proti, zdržani, sprejeto. 81 za proti, zdržani. Sprejeto. 82 za, proti, zdržani. Sprejeto. 83 za, proti, zdržani. Sprejeto. 4 za, proti, zdržani. Sprejeto. 84 za, proti, zdržani. Sprejeto sprejeto 85 za, proti vzdržani zavrnjeno 86 za, proti vzdržani sprejeto 5 za, proti vzdržani sprejeto 88 za, proti vzdržani sprejeto 89 za, proti vzdržani sprejeto zavrnjeno 90 za, proti vstršani sprejeto 91 za, proti vstršani sprejeto 83 za, proti vstršani zavrnjeno 92 za, proti vstršani sprejeto 94 za, proti vstršani sprejeto 95 za proti, vzdržani, zavrnjeno 96 za, proti, vzdržani, sprejeto 97 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite, da preverimo in sicer predlog spremembe 97. Preverjamo elektronsko. Ste vsi glasovali? Potem bomo pa še toliko počakali. Sedaj pa so vsi glasovali in s tem je tudi konec glasovanja zavrnjeno. Potem pa 86, ne, se opravičujem, 98. Človek lahko pač pogleda na napačno stran, ko imamo pač 65 strani. 98 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 100 za proti, vzdržani sprejeto. 99 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 101 za, proti, vzdržani. To bomo preverili. 101 preverjamo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto torej. 102 za, proti, vzdržani, sprejeto. 103 za, proti, vzdržani, sprejeto. 104 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 105 za, proti, vzdržani, sprejeto. 106 za, proti, vzdržani, sprejeto. we have three votes. It was the first part. <laughs> so, now we have the final vote. Sedaj pa končno glasovanje. Glasujemo. Elektronsko ste vsi glasovali. Konec glasovanja. In spred Jeto 46 eh, glasov za, 5 proti, 2 vzdržana in sedaj pa o resoluciji glasujemo. Začenjamo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sopet eh, s veliko večino sprejeto in potem pa sprašujem poročevalca gospoda eh, Franka, ki mu najprej čestitam k veliki podpori. in sprašujem ga, ali želite mandat odbora. 35 glasov potrebujete za to in tu vidim zelo jasen da. Tako bomo torej tudi ravnali. Sedaj pa glasujemo o pravilu 70 o podelitvi mandata. Glasujemo. Mi potrebujemo 35 glasov. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 48 eh, proti 7, nič vzdržanih, eh, čestitke. S tem smo vam jasno podelili mandat. Kolega Franko, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala, dragi kolegi. Res iskreno se vam zahvaljujem za to, da ste mi dali ta pogajalski mandat. Upam, da bom še naprej lahko učinkovito sodeloval s predsedstvom, tako da bomo dobili najboljši kompromis, ki bo tudi realističen. Hvala tudi pročevalcem v senci, drugim političnim skupinam, njihovim sodelavcem za njihovo sodelovanje, za njihovo naklonjenost. Hvala ekipi, ki je z mano sodelovala v zadnjih mesecih in to tako zelo, zelo učinkovito. Hvala. Dank, Hvala lepa, gospod Franko. Joe Leinen tudi želi besedo, prosim. Samo en stavek, čestitke poročevalcu in hvala lepa za eh, kooperativnost eh, v celotnem postopku priprave tega poročila v zvezi s sedmim eh, akcijskim programom za okolje. Eh, torej, temu se seveda z veseljem vsi pridružujemo. Hvala lepa. So, ich bitte doch diejenigen, die jetzt. Sedaj pa tiste, ki ne želijo sodelovati pri razpravi o tobaku, prosim za mir. Ja, Herr Ulmer. Gospod Ulmer, hotel sem samo vprašati, ali imamo sploh še kaj realističnih eh, možnosti za zadnjo eh, točko na dnevnem redu ali bomo pač to prestavili. Konec koncov smo prestavili tudi glasovanje, se pravi časovno gledano sploh ne bi bilo nujno, da o tem razpravljamo. Mislim, da si moramo vzeti dovolj časa za tobak. To je en, izmed najpomembnejših zakonodajnih postopkov v tem eh, eh, mandatu, potem bomo pa videli, kako bomo s časom. No, jaz se z veseljem odpovem razpravi o zadnji točki danes. Teoretično to lahko predstavimo. Torej, gospod Ulmer bi se rad temu odpovedal, potem bomo pač predstavili, gospod Fjellner. No, no, ne, res bi rad samo, da začnemo. So, jetzt ist die Berichterstatterin wieder da. Wir sammeln einmal die, die Wortmeldung. Eh, poročevalka je pač prišla, zbiramo prispevke uh, in prošnje za besedo, vendar najprej dajemo besedo poročevalki gospe McKeven. Hvala, hvala kolegom, da ste ostali po tako dolgem glasovanju. Ko imamo takšno poročilo brez poročila, eh, rada povem, zakaj podpiram komisijo Eh, v svoji viziji glede tobačne zakonodaje. V Evropi smo veliko storili, vendar nismo še storili dovolj. In vidimo, kakšne taktike se uporabljajo, da bi našli nove generacije kadilcev. In mi se moramo spopasti s temi taktikami v našem novem predlogu direktive. Od leta 2001 naprej ko smo sprejeli direktivo. Od takrat naprej so vse države članice podpisale okvirno konvencijo za nadzor nad tobakom. Ta nas obvezuje, da preprečimo eh, rekrutiranje novih kadilcev, če tako rečemo. Zadnjič sem dejala in bom ponovila, da Evropa ni voditeljica, ko gre za nadzor nad tobakom. Imamo več kadilcev kot kje drugje po svetu v ZDA ima le 80% kadilcev v Kanadi, 17% v Braziliji, 15% pri nas je kadilcev, 28% imamo pa veliko mladih in večina mladih začne kaditi, ko so še otroci. In mislim, da moramo nekaj storiti, da bomo to preprečili, koliko je to le mogoče. Glavni predlogi direktive komisije so dobri bom pa predstavila tiste vidike, ki sem jih sama spremenila, zlasti glede sestavin in tipičnih arom. Podpiram komisijo glede teh ukrepov. Če se gledamo, kaj se dogaja po EU, potem vidimo, da so vlade zaskrbljene zaradi tega, ker imamo vedno več aromatiziranih cigaret in novih proizvodov. Francoska vlada je že prepovedala cigarete, cigarete z, z sladkim okusom. Kaj ti raziskave so pokazali, da 13-letniki kupujo takšne cigarete. Belgijska vlada je prepovedala sestavine, ki dajo okus mentola. Nemčija je tudi prepovedala mentol. Vem da je mentol nekaj, kar se široko uporablja v Evropski uniji in da to raztoč trg za um, tobačno industrijo. Vendar, če se gledamo presojo vpliva, ki jo je opravila komisija, potem vidimo, zakaj komisija to želi preprečiti in prepovedati. Zato, ker je mentol tisto, kar tobačna industrija uporablja za to, da privabi mlade, da začnejo kaditi. Torej, obstaja zdravstvena tveganja in videli smo poročila iz leta 2010. Ta študija je pokazala, da mentol deluje kot nekakšen lokalni anestetik in na ta način omogoča kadilcem, da bolj uh, inhalirajo, ko kadijo. In izkazalo se je, da se tobačna industrija zaveda, kako je mentol privlačen za mlade nove kadilce. Saj z mentolom se cigarete lažje kadijo. Zato profesionalci in regulatori menijo, da je treba prepovedati aromatizirane cigarete in to lahko le podprem. Potem označevanje. Uh, mislim, da je z, predlog za, zakonodaje strani komisije dober, kajti na ta način bomo zmanjšali število kadilcev, ki začnejo kaditi. Sama bi šla še korak dlje in bi šla po poti Avstralije, ki je sprejela popolnoma standardizirano embalažo. No, morda ni treba Avstralije popolnoma uh, posnemati, vendar pa so znamke tiste, ki privabljajo kadilce in zato obstajajo tudi študije, ki to podpirajo. Tobačna industrija zelo močno, eh, močno lobira in pri nas investira zelo veliko denarja za boj proti standardiziranemu eh, označevanje cigaret. Tu imam primer takšne embalaže. Nekateri kolegi so dejali, to je belo, to je takšen, takšne embalaže, to je avstralski zavojček. Ni bel, niti najmanj, kot pravi tobačna industrija. To je predlog komisije. Gor so številno pozorile in slikovno gradivo. Obstaja pa le razlika letija, kako se navaja znamka cigaret. V moji državi je pristojna agencija že zahtevala, da omaknejo eno glas od tobačne industrije, kajti imeli so zavajoče informacije. Eh, dejali so namreč, da bo takšna embalaža povečala eh, nezakonito trgovino s tobakom. Vendar to ni res in imamo podatke policije in Olafa. Olaf pravi, da je dejansko 50 odstotkov cigaret pred tihotapljenih in ponarejenih, vendar je treba upoštevati, da so številne cigarete torej ponarejene in tobačna industrija je sama sodelovala pri tihotapljenju cigaret v EU. 20 odstotkov trgovine je uh, trgovine z pretihotapljenimi cigaretami ponarejena embalaža je tako ali tako zelo poceni in ne vem, kako bi se lahko ta embalaža še pocenila. 15 do 20 centov stane uh, embalaža cigaret. Torej, da, ponarejanje je težava, vendar to ni nekaj, kar bi se bistveno spremenilo, če bi imeli standardizirano embalažo z več opozorili na embalaži. Tako da to ni resen argument. Če se boste pogovarjali s svojimi pristojnimi ministrstvi, boste videli, da se tudi oni s tem strinjajo. Potem bi preprli tudi uh, slim cigarete, tudi to je spor, spor na tem v odločenih državah. Zakaj komisija želi prepovedati tanke slim cigarete? Zato, ker je veliko dokazov o tem, da se te cigarete uporabljajo za to, da se privablja mlade ženske, da začnejo kaditi. In če mi ne verjamete, potem prisluhnil temu, kar pravijo podjetja. Pravijo, da je prodaja uh, eh, to vrstnih cigaret povečala. Uh, torej, tu gre za to, da so se odločili ponuditi cigarete, ki so bolj prefinjene, manj moške in so se tako odzvali na žele žensk. Torej, zato imamo uh, uh, slim, eh, če greste. Mislim, da sem vam to že pokazala. To, je, uh, to so pink vok cigarete. Oblikovane so tako, da so videti kot parfum in so zato tako oblikovane, da bi privlekle mlade ženske punce. Potem tu je še en zavojček mentol cigaret. Tako da upam, da boste podprli komisijo in mene in druge kolege ki si želijo, da bi omaknili to vrstne izdelke z našega trga, da ne morejo z njimi no-, novačiti mladih ljudi. Potem snus, tu je nič ne spreminjam, priloga komisije glede snusa, torej glede uh, tobaka za oralno porabo. Potem čezmena prodaja tobačnih izdelkov. Uh, to vrstne prodaje ni veliko in to vrstna prodaja preko spleta ni legalna. Devet držav članic je že prepovedalo to vrstno prodajo in mislim, da tudi mi potrebujemo prepoved na evropski ravni. Potem nove kategorije tobačnih izdelkov. Komisija predlaga uvedbo sistema za preglasitev vseh novih kategorij tobačnih izdelkov. Daje pa državam članicam možnost da ima svoj sistem predhodnih odobritev. V ZDA je FTA tudi uvedel tak sistem in ne dovoli nobenih novih tobačnih izdelkov. In mislim, da mi potrebujemo podoben sistem za to, da lahko regulatori preprečijo, da slaje proizvode pridejo na trg, ne pa da se morajo kasneje truditi jih omakniti iz trga, potem ko so enkrat že na trgu. Torej, da bi bila priglasitev obvezna, zato se zauzemamo. Potem zeliščni izdelki za kajene, tudi tu podpiram komisijo. Oziroma še nekaj sem pozabila. Ko smo se pogovarjali o aromah tobačnih izdelkov, komisija prepoveduje um, aromo arome pri cigaretah in pri uh, eh, tobako za zvijanje. Ne predlaga pa uh, prepovedi arom za cigare in druge tradicionalne proizvode, ki imajo arome. Vendar bi pa opozorila na vodne pipe. Nekoč so vodne pipe res kadili starejši kadilci, vendar sedaj vidimo, da številni mladi v Bruslju uh, Eh, uporabljajo vodne pipe. To, lahko se sprehodite po Bruslju, boste to videli. Zato mislim, da bi morali obravnavati tudi arome za vodne pipe. Torej, to je torej težava. Francoska vlada je zaskrbljena zaradi tega, številne vlade so zaskrbljene zaradi tega. Tako da eh, je treba tudi to upoštevati. Še eno področje, kjer še nisem predložila predlogo sprememb, je glede e-cigaret. E-cigarete so eh, tobačni proizvodi, nekateri pravijo, da niso, vendar so, kajti 90 odstotkov nikotina pride iz tobaka. So vedno večji segment na trgu in v različnih državah članicah EU se različno obravnavajo. V nekaterih državah je e-cigarete treba um, priglasiti kot zdravilo. Ve se, da je nikotin uh, zelo zasvojljiva snov, to potrebujo vsi znanstveniki. Uh, zbiramo dokaze o izparevanju iz e-cigaret, nekateri pravijo, da so neškodljivi, vendar zdi se, da ti hlapi vendarle vsebujejo določene težke kovine in rakotvorne snovi. Kadilci e-cigaret um, ni nujno, da uh, torej se jim zgodi manj škode, če kadijo e-cigarete, kot če bi kadili navadne cigarete. Torej, zato še njemu dokazal. Vendar kaj je težava z e-cigaretami? Imamo zelo različne kakovosti e-cigaret na evropskem trgu. Nekatere so takšne, da sploh ne vsebujejo nikotina. Torej, ko se jih preveri, se ugotovi, da sploh nimajo nikotina. Nekateri dobivajo dopise in pisma glede e-cigaretov. No, tudi sama dobivam veliko pisem, vendar naj povem, da ne nameravam prepovedati e-cigaret, kot bi si morda nekateri lobisti želeli oziroma lobisti pravijo, da mi to želimo storiti. Ne, menim, da ECG e treba regulirati. Vprašanje pa je, kako jih bomo regulirali, kako lahko zagotovimo, da bodo proizvodi na trgu varni, da so kakovostni in da ljudje, ki jih uporabljajo, jih znajo uporabljati. Kajti, če ne deluje prav, potem ljudje, ki jih uporabljajo, zato da bi zmanjšali škodo kajenja, bodo opustili te cigarete in se vrnili k kajenju. Poleg tega moramo zagotoviti, da ne bo to proizvod, ki bo uporabljen za novače novih kadilcev. In v katerih državah se dejansko etikete uporablja v ta namen. 7. maja bomo imeli delavnico v parlamentu o e-cigaretah. Svetovna zdravstvena organizacija bo objavila svojo zadnjo študijo, kjer odgovarja na ta vprašanje torej koliko je takšnih kadilcev, kaj je v hlapih, kdo uporablja te cigarete, kakšni so dokazi glede uporabe mladih. Torej, na tem sestanku se bomo tudi srečali s predstavniki vlad Švedske, Združenja kraljestva, ki nam bodo predstavili, kako oni regulirajo e-cigarete. Pogovarjali se bomo z uporabniki e-cigaret. Torej, nisem še predložila predlogo sprememb, ker želim prisluhniti temu, kar bomo slišali 7. maja. Zato smo predstavili rok zložitev predlogov sprememb na 8. maj, zato da boste kolegi imeli čas še prisluhniti temu. Vendar sedaj se pripravljaš tudi, zato jih je treba upoštevati. Poleg tega pa bomo 7. še imeli to delavnico. Torej pomembno je, da zadeve prav naredimo, da ne bomo sprostili na trg neke proizvode, ki niso varni in ki ne opravljajo svoje funkcije. Torej, toliko glede mojih predlogov sprememb. Zanima me, kaj bodo rekli kolegi, sporočevalci, senti smo se že srečali, imeli konstruktivne razprave, mnenja drugih odborov smo že dobili. Uh, glede številnih vidikov so. Uh, tam je nepodobna mojem stališčem, obstaja tudi določene razhajanje, vendar mislim, da bomo našli nek skupni pristop glede tobaka. Ko se pogovarjam s kolegi, se mi zdi, da se vsi strinjamo glede tega, da želimo zmanjšati število kadilcev v Evropi. In v nekaterih državah se zdi, da je kadilcev, mladih kadilcev vedno več in to je trend, ki ga moramo zaustaviti. Eh, Hvala lepa, Linda McEwen. Dobro je, da imamo sedmega še delavnico, eh, ki je bila ravno kar napovedana. Vse presrčno vabim za to, da se bomo pač eh, pogovarjali o eh, elektronskih uparjalnikih in zato gre pravzaprav za, v tem primeru. In očitno pri kolegini ti ne vedo, kako naj pravzaprav ravnamo v tem primeru, ali je ta zakonodaja tu res na svojem mestu. Tu gre seveda tudi za uh, substance, ki jih imamo tu. Uh, In dobro je seveda, da se na neki delavnici še dodatnih stvari naučimo. Najprej berem seznam, potem eh, dobijo pač besedo poročevalci v Sloci, Šluter, eh, Rosi, Martina Andersen in drugi, in drugi govorniki so naslednji. Zo, Hipna, Davis, Westlund, Lise, eh, Bartolozzi, Mokunajte, Sabanoch, Fjellner, eh, Kumo Santos, Silakakis, Pirillo, Wilmot, Estrella und Rivasi. Habe ich jemanden vergessen? Ali sem morda koga pozabil? Ne. S tem zaključujemo seznam govornikov in Karl-Heinz Florenc kot poročevalec v senci za ELS dobi besedo. Najprej eh, prisrčna hvala Lindy McKeven, ki nam je vedno dajala zelo dobre informacije. Nikakor se ne moremo pritoževati in zato ji želim tudi čestitati. Seveda je pa tudi nekaj točk, kjer nismo vsi istega mnenja in te bi rad eh, omenil na samem začetku. Poznaje bom pa omenil samo še nekaj istočnic, ker se pač tam z njo strinjam. Embalaža, eh, standardizirana embalaža naj bi bila definirala na milimeter natančno, to se mi zdi pretirano bolj všeč mi je predlog komisije, vendar tudi tam se na milimeter natančno skoraj da opredeli, kako velika sme biti embalaža. Jaz sem zagovornik tržnega gospodarstva in mislim, da industriji ne smemo eh, predpisati, ali naj bo embalaža 8 cm široka in 10 cm visoka ali pa obratno, mislim, da moramo to prepustiti trgu. Seveda se lahko pogovarjamo o tem, kako velika naj bodo svarila na eh, zavojčkih. Eh, torej, eh, svetu imamo različne predstave v naši politični skupini, se pravi od 50 do 70 odstotkov, tu bomo prav gotovo našli kompromis, se pravi ne za standardizirano embalažo in ne za eh, opredelitev vsega na minimitar natančno. Ali moramo res predpisati, kako je treba odpirati eh, zavojček? Eh, to je pravzaprav znak, za to, da smo odpovedali pri informiranju potrošnikov. Torej, jaz imamo tri otroke in ti so tudi delali vse možne neumnosti. E, torej, pri embalaži se ne morem strinjati in sicer iz prepričanja. E, pri mnogih drugih stvarih se pa strinjam. E, strinjam se pri eh, vitkih eh, cigaretah z Lindo McKeven, privlačnost embalaže je seveda povod za začetek eh, kajenja. Mi imamo seveda tudi take embalaže s petimi cigaretami, ki so še posebej odišavljene in imajo ne vem kakšne sestavine, kemikalije, ki Eh, jih eh, delijo tudi na raznih prireditvah za mlade, zaradi katerih pač eh, se pojavlja odvisnost. Mislim, da je to treba prepovedati in to nam bo prav gotovo tudi uspelo. Potem pa e-cigarete. Tu tudi jaz kot Linda ne vem še natančno. Uh, Nekaj argumentov je, ko rečem, no, te cigarete lahko kupim na železniški postaji in ali naj bo res tako. da bo moral v lekarni eh, kupovati te e-cigarete, ki me bodo morda uh, odvadile tega smrtonosnega kajenja. Ne vem, ali je to Eh, pravilno, morda tudi ni dovolj, da se to registrira kot eh, terapevtski proizvod. Torej, mi moramo še razmisliti, kako bomo ravnali eh, s tem. Vesel sem bil, da je komisija. Omenila tudi mojo staro temo kemikalije v cigaretah. Tega seveda ni naredila s prepričanjem, srcem in dušo, vendar načelo tobak naj ima okus po tobaku je seveda eh, dober začetek, s tem bodo tudi odvetniki dobili dovolj dela, kajti opredelitev eh, okusa bo zelo sporna, kdaj ima tobak okus po tobaku in industrija bo kemikalije prav gotovo tudi oblikovala tako, da jih ne bomo več okusili in zaradi tega jih bodo pač lahko premešali. Potem bomo imeli pozitivni in negativni seznam, nekaj bo pač na seznamu in potem bo pa izginil in eh, ne bo mogel več eh, poslovati. To bi mi bilo bolj všeč eh, in to mora biti tudi odprt seznam. Torej, z ustreznimi dokumenti bi lahko podaljševali eh, ta seznam. Torej, seznam nevarnih kemikalij bi mi bil bolj všeč. Komisija to še okleva. Ta sistem obstaja že v nekaterih državah in tega ne smemo podcenjevati. Eh, vitke cigarete sem že omenil, opozorila, glede odstotkov se ne. Eh, strinjamo si eh, pri tobaku za njuhanje, tudi ne vem še, v Južni Nemčiji ga uporabljajo. In tako kot cigare bi pač ta tobak za njuhanje izuzel iz eh, šestega člena. So pa to seveda tudi odprta vrata za nezakonito trgovanje eh, s cigaretami. Eh, eh, argumenti, ki jih slišimo, eh, so po eni strani. Eh, lepi, niso pa dovolj tehni. Mislim, da ne moremo opozori, dovolj opozoriti na to, da več kot 40-50 eh, odstotkov nezakonitih cigaret prihaja iz legalnih eh, tovarn eh, cigaret. Oni imajo pač določene. Uh, Eh, amortizacije in zato, da bi pač dosegli amortizacijo, proizvajajo več in eh, to potem tudi nezakonito prodajajo, eh, zlasti na vzhodu Evrope in to moramo imeti tudi pred očmi. Potem vprašanje embalaže, velikost embalaže. Torej, to mi ni všeč, o procentih se lahko pogajamo in se tudi bomo pogajali. Strinjam se s tem, da naredimo še pisna opozorila, eh, da imamo pri teh eh, svarilih še eh, telefonsko številko za klic v sili in podobno. Zanimivo se mi zdi, da želimo vedeti, koliko izdajo za oglaševanje posamezne tovarne. Torej vsak, ki se ukvarja s tem področjem, bo eh, lahko natančno vedel in izračunal in zvedel, eh, koliko določena tovarna izdaja za oglaševanje. Mislim, da te stvari lahko ugotovimo tudi brez ustreznega zakonskega okvira. Vendar pod črto eh, ne bo odločal naš odbor, temveč eh, bo treba odločitev sprejeti skupaj s svetom in prav gotovo bomo imeli na koncu rezultat, eh, o katerem bomo lahko vsi trdili, da gremo v pravo smer. Hvala. Hvala lepa. Torej, 1-1-5, zato da ostanete živi, kaj podobnega bi lahko zapisali. Potem pa v imenu Alde Fredrik Gris. Merci beaucoup. Hvala. Hvala Lindi za kakovost njenega dela. In res zelo dobro smo sodelovali in zelo dobro sodelujemo torej s poročevalko Mi poročevalci v senci. Naj povem, da sem zelo skrbno to uh, uh, pre preučila. In mislim, da lahko dejansko sledimo Eh, te orientacije, ki jo je zastavila komisija. Torej, se bom kar lotila srčike zadeve. Naj povem, da smo za vse, kar zadeva člen 6 sestavine in arome. Torej, podpiram tudi njene predloge sprememb eh, za to, da okrepimo te določbe, zlasti, ko gre za zdravje mladih. Torej, podpiram tudi člen 29 potem v postopek uh, vnaprejšnje odobritve uh, novih uh, tobačnih izdelkov. To so predloge sprememb 48 naprej in to se lahko le strinjamo. Tu se lahko zgledujemo po ZDA in FTA-je. Potem embalaža in označevanje. Predlog komisije je ambiciozen. Torej imamo slikovno opozorilo. To zaenkrat še ni običajno v vseh državah članicah. In torej, spomnimo se razprav pred desetimi leti, ko smo spremljali prvo direktivo glede tega in mislim, da smo prišli daleč. Vendar vseeno se nekoliko skeptično glede tega, kar pravi Karl Heinz, ali se res moramo osredotočiti na same, samo velikost zavojčkov. O tem smo se povajali tudi pred desetimi leti. In spomni se, da smo takrat eh, določali res eh, vse malenkosti in potem smo sledili prototipe tobačne industrije in potem smo videli, da če mi nismo dovolj skrbni, potem je tobačna industrija. Uh, skrbna in skuša vplivati na to, eh, kar se zapiše na zavojčku, zato moramo biti zelo pozorni. Bom pa torej sama predstavila nekaj predlogov sprememb eh, glede embalaže. Sledim temu, kar pravi Linda McKevin, vendar vseeno. No bi tudi tu bili nekoliko hudičev zagovorni. Zakaj ne bi pustili nobenega manevrskega prostora za države članice glede te teme? Torej, v določenih državah članicah imamo zgolj svarila na zavojčkih, nimamo slikovnih opozoril, tako da mislim, da je morda lahko tu pustili državam članicam nekaj uh, eh, manjerskega prostora. Potem vodne pipe, tu moramo biti res skrbni. Šla bi dlje od tega, kar se predlaga v predlogu spremembe 3. Vse, kar je v teh vodnih pipah, je zelo škodljivo za zdravje, kajti v teh proizvodih je ogromno oglikovega monoksida, največ od vseh tobačnih izdelkov, zato mislim, da moramo biti tu res zahtevni. Bom predlagala nekaj predlogov sprememb, da bi še okrepili odložbe glede tega. Potem e-cigarete. Tu se strinjam z Lindo, Karlom Heincem. E, tu lahko rečem, da čakam na delavnico, ki bo šestega. Torej, razprava še ni zrela nismo še posebej pripričani glede eh, e-cigaret, ne vemo, eh, kakšne, kakšno je točno izparevanje z teh cigaret, ne vemo, koliko je to eh, privlačno mladim, torej to je treba proučiti. Mislim pa, da torej moramo vse proučiti. Torej, da etikete moramo vključiti, vendar moramo zadevo še preučiti. Je to zdravilo ali ne? Eh, je to primerljivo z obliži? Ne vem, mislim, da moramo dejansko eh, vedeti, eh, koliko je nikotina v teh cigaretah, vendar komisija tu nima nekih konkretnih predlogov določb glede tega, kakšne naj bodo e-cigarete. Torej, uh, mnenje Imka je, da sploh ni treba upoštevati količine nikotina. Mislim, da je to zelo občutljivo vprašanje in da moramo biti zelo previdni glede tega. Torej, zadeje pa bomo še skupaj preučevali naprej. Hvala. Much, Hvala. Fredrik Gris. Sedaj pa Karl Šlitrov in v zelenih. Izvolite. Tack så mycket. Jag tror att jag ska prata svenska idag. Hvala. Samo spregovori u švičćini. Hvala poručevalki za njen predlog. Zelo sem zadovoljen, da se predlagajo standardizirane zavočki. Mislim, da to moramo razširiti na vse tobačne proizvode mislim, da ni dovolj, če vključimo zgolj cigarete in tobak za zvijanje. Če proučimo namen tega, je to zlasti to, da mladi otroci ne začnejo kaditi. In da pomagamo tistim, ki že kadijo. Vendar zlasti moramo pripečiti nastanek nove generacije kadilcev. Ne potrebujemo dodatnih generacij kadilcev tega si ne moremo privoščiti. Predlog komisije predlaga to, da bi eh, dejansko na ta način pridobili, ko gre za obdavčitve, kajti zdi se, da nekateri pač ne bodo več kupovali cigaret in bo potem država zgubila davke, vendar bodo zato kupovali druge uh, tobačne izdelke in bo tako država dobila denar. Vendar vseeno zdravje nima cene in eh, to moramo poštevati. Mislim, da moramo biti zato uh, bolj ambiciozni. Če bomo zgubili 4,6 milijarde evrov davko zaradi zmanjšanja kajenja, bomo pridobili 25 milijard evrov zaradi zmanjšanja stroškov zdravljanja zaradi tobaka. In mislim, da je bi bilo noro, če bi se odpovedali tem 25 milijardam evrom. Zato mislim, da moramo iti dlje od tega, kar predlaga komisija. Torej, moramo in, in imeti standardizirane pak zavojčke. Tu imam en zavojček pri nas na švedskem. Žal nismo najbolj zgledni glede kajenja. Tole je primer uh, cigaret brez dodatkov. Ta je namenjen ženskam, ta je zavojček, ki je podoben uh, um, šminki. Tole je za voček namenjen mladim puncam. Študije kažejo, da tobačna industrija oblikuje za vočke prav posebej za ženske. Parfumirajo cigarete za vočke. Tako da Karl Heinz strinja se s tabo glede nečesa. Nismo uh, vedno zadovoljni, ko se pogovarjamo o zadevah. Vendar, tobačna industrija ima ogromno osebe, veliko več kot katerakoli generalna direkcija tu v Bruslju. In zato moramo delovati na evropski ravni, če želimo se s tem spopasti. Moramo se pokrivati za to, uh, da se bomo lahko spopadli z eh, drago plačenimi pravniki tobačne industrije, ki bodo napadli podrobnosti. To je naša edina moč, da se eh, borimo proti tobačni industriji. Veste, da ko vidimo odstotek eh, ljudi, ki začnejo kaditi pred 18 letom, vemo, da to ni njihova svobodna volja. Mi odrasli imamo svobodno voljo, vendar otroci ali imajo oni svobodno voljo, mislim, da jih moramo res zaščititi. Potem vodne pipe. To je sedaj pri mladih trend. To je nov dostop do tobaka in to je treba urejati. Torej, vodne pipe moramo vključiti. Potem slim cigarete. Enako kot cigarete z mentolom moramo jih prepovedati. Kajti mentol dodajo zato, da um, se obležijo učinki ob začetku kajenja in tega ne moremo tolerirati. To so dejansko cigarete, ki pomagajo, za, pomagajo novačenju mladih novih kadilcev. Enako velja tudi za trgovino po spletu. To je treba prepovedati. Preprosto tako. Ne želimo si mednarodne trgovine s tobačnimi izdelki po spletu. Slišal sem že argumente glede tih otapnih in tako naprej. Vendar pomembno je, da moramo videti, kaj je na sami popraševanje in kaj je na sami ponudbe. Ko vidimo to, kar dela komisija glede svaril. Torej, vse to bo omogočilo večjo varnost pred jih otapljanjem. Vendar, tobačna industrija pravi, da standardni zavojčki so takšni, da se jih da uh, lažje pone, ponarediti. Vendar to ni res, kajti svarila bodo zelo zapletene in to zahteva komisija. Države ki bodo izvajale nadzor na mejah, bodo takoj pridobile uh, na davčnih prihodkih in zmanjšale tudi tihotapljenje s cigaretami. Potem pa še nekaj o e-cigaretah. Kakšna je situacija na trgu? Zelo raznolika, tudi glede zakonodaje. Obstaja težava glede kakovosti teh izdelkov. Pogosto vdihujemo zelo globoko, celo bolj globoko kot navadne cigarete. In notri je veliko dodatkov, veliko ejev. In to so snovi, ki povzročajo zasvojenost. In težava je, da vdihavanje je zelo drugačno. Torej ne gre zgolj za površinsko uh, vdihavanje, temveč torej za globinsko vdihavanje. In to je težava e-cigarete. Mejne vrednosti, ki predlaga komisija, mora biti takšne, oziroma moramo jih črtati, kajti to niso zdravila. In mislim, da moramo imeti evropski sporozum glede tega, kaj so zdravila in kaj ne. Potem še snus. O tem moramo govoriti. Tu imamo pa težavo. Švedska politika je več kot 20 let lagala glede snusa na švedskem. Snus je bila izjema glede kateri Evropska unija ne more sprejemati te zakonodaje. Vendar to je napačno, kajti Evropska unija bi lahko urejala dodatke in tudi snus. Vendar to je bil del pristopne pogodbe. In sedaj pravijo, da to ni res. Torej, moramo najti neko rešitev. Švedska mora biti odgovorna za vprašanje snusa, vendar težava je, da leta 1994 niso želi prevzeti odgovornosti za to. In so takrat torej omogočili to izjemo. In tisti, ki proizvaja snus, dodajajo arome, zato da privabljajo mlade kadilce. No, snus je pa pravzaprav še bolj nevaren kot cigarete. Torej moramo najti neko rešitev in Švedska mora uh, najti način, da bo dejansko izvaja določbe glede mednarodne konvencije nad ravno tobakom, tudi ko je za snus. Seveda, moramo najti nek kompromis glede tega. Seveda. Seveda ni treba tega proizvoda izva izvažati drugot v Evropo, torej ta prepoved mora ostati. E Hvala lepa, gospod Kanelan, za uh, eh, EKR. Nekoliko se uh, čutim nepripravljenega za uh, to razpravo. Nisem pri uh, Eh, nesel vzorcev in podobno. In imam samo nekaj stvari, ki jih želim omeniti. Hvala lepa Lindi za odlično delo, ki ga je opravila do sedaj. Dela se je eh, lotila z navdušenjem, organizirala delavnice, sestanke s poročevalci v senci. Torej, bila je pripravljena poslušati kolege iz različnih političnih skupin in zahvaljujem se ji za to. Najprej vsebi eh, sestavine. Eh, torej moja skupina se strinja s komisijo in Lindo, da gre tu predvsem za preprečevanje tega, da bi mladi začeli kaditi. Eh, ko, tobak mora imeti okus po tobaku in ne po vanili in sladkarijah. Mislim, da pač te okuse dodajajo prav zaradi tega, da bi privabili eh, mlade in mislim, da moramo pač storiti vse za to, da bo pač prepoved trženja takih eh, cigaret. Uh, proporcionalna s cilji, sorazmerna s cilji, ki jih želimo doseči. Vesel sem, da ne nameravajo omejiti bistvenih dodatkov k tobaku, eh, vodne pipe in podobno ostanajo zunaj področja uporabe in eh, cigare in vodne pipe pač eh, so namenjene bolj starejšim eh, prebivalcem in eh, mladi se za nje ne odločajo. Potem pa embalaže. Eh, torej, treba je okrepiti zahteve glede zdravstvenih eh, opozoril, eh, treba je dodajati slike, s tem se strinjam. države članice so eh, tudi dobile nekaj fleksibilnosti, da so lahko še strožje, če želijo, tu torej upoštevajo načelo subsidijarnosti in taki ukrepi so bili tudi učinkoviti, naprimer v ZDA in Kanadi. Poročevalka eh, želi obvezne standardizirane eh, zavojčke, po avstralskem eh, vzoru in tu morda presega eh, področje uporabe naše direktive. Eh, mi se moramo tudi vprašati, ali naj tu specificiramo velikost zavojčka, minimalno število uh, cigaret uh, v. Uh, za vojčku oziroma koliko tobaka sme biti v vrečki in podobno. Treba je poskrbeti tudi za sorazmernost v tem predlogu. Zavedamo se težav tudi s tiho tapljenjem, bojimo se, da bi lahko prišlo do uh, okrepljenega tiho tapljenja. Pred tedni sem se pogovarjal tudi z nekim prodajalcem in ta oseba eh, mi je pač eh, pokazala na cesti eh, za vojčke s, z napisi v cirilici in podobno. In očitno gre za pretihotapljanje za vojčke, cigaret. Dejstvo je pač, da ima Združeno kraljestvo zelo visoke davke za te proizvode in marsikaj prihaja tudi iz držav izven Evropske eh, unije, deloma prihajajo tudi po narejeni izdelki, ki so nasplošno zelo poceni. Torej mi se moramo zavedati tudi stranskih učinkov naših predlogov. Rad bi tudi slišal, kaj meni komisija eh, glede eh, sodelovanja s tretjimi državami. Dejstvo je, da so eh, pač ti predlogi eh, neskladni z našimi obveznostmi znotraj STO-ja, da preprečujemo neke ovire. In mi potrebujemo tudi nov regulativni okvir, ki zahteva eh, strožja pravila glede preverjanja starosti kupcev, nalog prodajalcev in podobno. Eh, Treba pa je seveda poskrbeti za sorazmernost. Eh, potem novi tobačni proizvodi, tu potrebujemo postopek priglasitve, eh, zato da zagotovimo, da je proizvod skladen z direktivo in država eh, članica pa lahko uvede tudi predhodne postopke odobritve tu torej je treba poskrbeti zopet za preverjanje potrebnosti in subsidijarnosti. In sprašujem se, zakaj v predlogu ni obveznega predhodnega preverjanja. Potem pa elektronske cigarete, te stvari sem se tudi ogledal, bil sem tudi na seminarju, ki ga je organizirala poročevalka. Dejstvo je, da so se name obrnili tudi eh, moji voljivci in prizadete tretje strani. Moram reči, da nisem prepričan, da so to škodljivi eh, proizvodi in da jih treba pač eh, urejati v tej direktivi. Eh, to niso proizvodi za to, da bi nekdo začel na novo kaditi. In vsi dokazi, ki sem jih do sedaj videl, kažejo, da gre za nadomestne proizvode, substitute, eh, s temi proizvodi lahko eh, ljudje nehajo kaditi. Moji voljivci so mi deloma tudi pisali, da bi eh, prav gotovo ponovno začeli kaditi, če ne bi imeli dostopa do teh izdelkov. To so odrasli. E, in tudi trg je tu na tem področju že razvit, e, ni nobenih argumentov. da pač povzročajo velike težave za zdravje, pomagajo nam reče nehati kaditi in mislim, da direktiva o zdravilih ni pravi kraj za to. Mi imamo tudi druge direktive, naprimer o strupih, o varnosti proizvodov in podobno. In mi se moramo vedno zavedati vseh posledic uh, Eh, kaj se zgodi, če bo proizvod eh, reguliran na zelo kompliciran način in lahko se zgodi, da bodo pač ljudje ponovno začeli kaditi normalne cigarete in tega prav gotovo ne želimo. Nekateri proizvajalci tudi želijo, da bi pač to uredili v skladu z zakonodajo o zdravilih, ker bi pač tu imeli tudi neke prednosti. Potem pa snus. Mislim, da smo glede tega slišali zelo veliko uh, argumentov in zaradi tega pač to uh, prepuščam drugim. Uh, Martin Anderson je, naslednji, je naslednja govornica. Hvala lepa, tudi jaz se zahvaljujem Lindy McEwen za odlično delo, Tu gre eh, za zelo ambiciozen eh, predlog komisije, sedaj pa mislim, da lahko naredimo še eh, bolj drzne predloge, torej 70 odstotkov površine bi lahko pokrili slikami in svarili, celo 80 odstotkov bi lahko tu imeli in vsega, države članice so lahko še ambi, bolj ambiciozne. Potem Svetovna zdravstvena organizacija predlaga standardizirane zavojčke in mislim, da je ta pot prava. E, torej, tobačna industrija želi pritegniti mlade kadivce in to je treba omejiti in interni dokumenti tobačne industrije kažejo, da je tobačna industrija investirala veliko raziskav za to, da eh, pritegne prav določene demografske skupine, torej želijo privabiti mlade kadilce. In Vem, da je Linda tudi zelo natančno eh, in na prejšnjih sestankih eh, pokazala, zakaj gre. Slišali smo tudi, kakšne dokumente so našli pri predstavnikih industrije. Torej, Irska je od leta 2009 eh, začela izvajati po lit politiko omejevanja kajenja in mi vidimo, da je čedalje manj kadilcev med mladimi. Potem pa karakteristični okusi. Mi želimo pravzaprav tu več. Ni nobenega razloga, zakaj bi dovolili sestavine, zaradi katerih bodo tobačni proizvodi še bolj privlačni. Prepoved je primerna in eh, direktiva pravi, da je dodatek neka uh, substanca, uh, ki ni pač del uh, tobačne rastline in s tem je tudi sladkor dodatek in in s tem se tudi izboljšuje okusnost eh, tobačnega izdelka, čeprav pač nima lastnega okusa. Vendar sladkor eh, blaži okus tobaka in s tem postaja bolj privlačen zlasti za eh, tiste, ki se navajajo na kajenje. dodatki, ki prispevajo in ki povečujejo zasvejenost, ne smejo biti eh, dovoljeni niti v najmanjših količinah. Jaz tudi mislim, da moramo označevanje eh, razširiti tudi na eh, cigare in vodne pipe, kajenje, kajenje, škodi v vseh dobah in eh, to je treba povedati zlasti mladim. In mi ne smemo pri tem pozabljati na starejše eh, kadilce. Veselim se predstavitve 7. maja, ko se bomo lahko osredotočili s kolegi na določena vprašanja, potem eciga rete. Torej, tu smo prebrali kar nekaj gradiva in če dalje bolj postajam prepričana, da te izdelki ne smejo biti izvzeti iz strožjih pravil. Torej, hvala lepa Lindy McEwen in njej tudi njej in njeni ekipi. Eh, hvala za sodelovanje s poročevalci v Senci in industrija in tudi drugi so dobili dovolj priložnosti, da eh, predstavijo svoja mnenja. Torej, hvala lepa, Lindi, do sedaj. Eh, hvala lepa. Vedno sem presedojoči eh, za celo vrsto govornikov, sam pa eh, ne pridem do besede. Prosim, da. Eh, upoštevate to, da bo imel vsak samo minuto in pol. Vem, da je zanimiva tema in da imate veliko povedati, ampak če ne bomo spoštovali a, eh, časa, potem komisija in Linda ne boste prišli na vrsta. Prosim, da to spoštujete. Pilar Ajuza je prva govornica. Hvala. Se bom res držala minutke in pol. To je pomembna tema za zdravje tisti, ki kadijo, morajo postiti kajenje in moramo se uh, prizadevati za to, da mladi ne bi začeli uh, kaditi. Vendar, kaj je tu mm, najbolj pomembno? Tobak mora imeti okus po tobaku. Mlade moramo zaveščati, dajati jim informacije, v šolah jih moramo izobraževati, kaj ti reči, da bo punca začela kaditi, ker je. Yeah škatlica. Roza pomeni, da menimo, da je punca malce neumna. In videla sem punce, ki kadijo in kadijo zavočke, ki so videti normalno. In na zavojčkih piše, da je kajenje škodljivo, vendar vseeno tisti, ki želijo uh, kaditi, kadijo in tisti, ki želijo opustiti kajenje, opustijo kajenje. In torej, to, to je to, če se smemo pozabiti. Torej, to je pomembno, pomembno je vprašanje zdravja. Ne pa, da se pogovarjamo o zavojčkih. Torej, na zavojčkih uh, moramo zapisati ime znamke, sicer bi pravzaprav ukradli to znamko. In kakorkoli že, glede e-cigaret me res zanima ta delavnica, ki bomo imeli in pravi, da, to, da se glede tega torej izobrazimo. In res se smemo pozabiti, to je pomembna tema in gre za zdravje. In eh, torej moramo imeti uh, dobro zakonodajo, vendar ne smemo pa ECG prodajati v lekarnah, ker bodo ljudi mislili, da je to zdravilo. Hvala lepa. Jolanda Hibner, prosim. Hvala lepa. Zdravje je seveda vedno najpomembnejše in to je bila tudi podlaga predloga komisije. Povsem se strinjam z Lindo. Na vsak način bi morali prepovedati spletno prodajo. Nikoli ne vemo, kdo je na drugi strani eh, in eh, naroča blago. Torej, čez mejna prodaja pa se ne sme postavljati pod vprašanje. Eh, tudi okraševanje embalaže bi morali prepovedati. Naj se obrnem na Lindo. Prosim, Linda, razmislite o tem, ali ne bi uvedli tuč, točko v dokument, namreč, da države članice na svojem področju, torej na področju izobraževanja, izve, izvedajo osveščevalne prireditve ali pa da izvajajo kampanje. Preprečiti moramo, da bi zlasti mladi eh, posegali eh, po tobačnih proizvodih. Kar pa se tiče samega proizvoda, mislim, da moramo dopustiti tiste dodatne snovi, ki sodijo k proizvodni. Prepoved eh, arom, to pa je v redu, če se dejansko dokaže, da so ti da so te snovi stropene ali pa da sprožajo odvisnost. E-cigarete mislim, da bi jih morali prepovedati na javnih mestih, kajti vendarle vsebujajo nikotin, pa tudi bi morali uvesti eh, najnižjo starost za nje. Kajti to do sedaj ni dobro urejeno. Hvala lepa. Kris Davis, prosim. Do pred eh, treh mesecev še nikoli nisem slišal za e-cigareto in tudi nisem jih še nikoli videl. Potem pa sem pozval uh, ljudi v lokalnem časopisu, naj mi podajo svoje mnenje o tem in prejel sem eh, na stotine pisem. Uh, to so bili nekdani kadilci, ki so uh, začeli z uh, e-cigaretami in povedali so mi, da so poskusili um, celo vrsto proizvodov za odvajanje kajenja in nič ne pomagalo. Samo e-cigareta jim je pomagala. In prepričan sem, da e-cigarete dejansko preprečujejo, da bi ljudje umirali. Uh, Eh, zdravje se jim izboljša in eh, ne umrajo. In mislim, da se komisija, eh, da je komisija naredila napako pri tem. Če ljudje ne potrebujejo in e, ne uh, kadijo e-cigaret, to so trdi kadilci, potem bo umrlo več ljudi. Vem, da komisija tega ni nameravala, ampak to se bo v praksi zgodilo. Dobil sem tudi pismo profesorja, ki je dal sledeče. E-cigarete so disruptivna tehnologija to je napad na tobačno industrijo in eh, omogočajo, da lahko ljudje se otresajo svoje odvisnosti. Ljudje tudi pravijo v svojih pismih, da potem, ko so poskusili e-cigareto, ugotovijo, da ima tobak eh, ogaben okus. Ljudje hitro ugotovijo, oziroma še hitreje ugotovijo, da je tobak ogaben, potem, ko enkrat poskusijo e-cigareto. Mislim, da e-cigarete rešujejo življenja. Čisto preprosto. Kar pa se tiče mladih ljudi, ki začenjajo uh, kaditi, vse to ni kul, cool, vse so prav smešni, če kadijo e-cigarete. Če pa imate starega kadivca, ki ve, da je njegovo zdravje načeto in enostavno ne more nehati kaditi, je morda ravno e-cigarete rešitev za. So vse vestland. Hvala lepa. Zelo dobro je, da je komisija izdelala ta predlog. Eh, to je ukrep za eh, omejitev kajenja in Linda je tudi predložila dobro poročilo in od nje nisem pričakovala tudi nič drugega. Naj se še enkrat lotim vprašanja snusa. Nihče ne meni, da je snus dober sam na sebi. Ampak Švedska je pristopila k Evropski uniji za to izjemo, namreč da lahko tam še vedno prodajamo snus. Sedaj pa, če bo Evropska unija prepovedala snus, to pomeni, da se eh, eh, Švedska pri tem sploh ne spoštuje, pri tem, kajti to je bila stvar pristopa snus je snus, pravijo. In Evropska unija ne more sama opredeliti, kaj je to snus. Snus je švedski proizvod, ki se ga sploh ne sme izvažati v eh, države Evropske unije. Jaz bi snus izuzela iz te eh, zakonodaje. Snus je sicer slabo urejen v tej eh, direktivi. Tukaj sploh ne gre za te škodljive snovi, ki naj bi jih tukaj urajali. Tam gre za čisto druge reči in treba je jasno povedati, da je to nacionalna odgovornost Švedske, kako bo uh, obravnavala to temo. Meni bi bilo ljubše, če bi snus povsem izuzeli iz te direktive in uh, treba je posem jasno povedali, povedati, kdo ima odgovornost. Snus bi morali izuzeti iz šestega člena. Tam gre za značilne arome, kajti to je spet isto. Evropska unija ne more opredeliti, kaj je to eh, snus, poleg tega se tukaj ne spoštuje pristopna pogodba Švedske. Hvala lepa. Peter Lize. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, Lindi, za osnutek poročila. Sam zastopam eh, mnenje gospoda Florenca. On je bil poročevalec v senci Evropske ljudske stranke. Zelo ga podpiram, ne želim se ponavljati. Ampak dovolite dve, tri točke. Prvič. Pri dodatkih, smo, po, pri aditivih smo se pogovarjali o a, sladkorju. Gospod Ulmer je to že enkrat omenil na NSA, namreč, da bi se morali o tem intenzi, intenzivno ukvarjati. Glede na predlog komisije bo to še naprej možno, ampak vendarle ima, to, ima sladkor a, negativne posledice. Na plenarnem zasedanju pa smo se dogovorili za eh, rešitev v zvezi z subvencijami za tobak. In mislim, da bi se morali približati svetu in sedaj prosim vse tiste, ki imajo vpliv na pogajanja, da ukrepajo. Kajti sedaj nimamo specifične subvencije za tobak. Mislim, da bi morali močneje opozoriti na nevarnosti pasivnega kajenja. Na seznamu ena imamo 14 opozoril. To so sestavljena opozorile in eh, dva od njih se nanašata na pasivno kajenje. Vsa druga opozorila so zelo specifična. Iz svoje medicinske prakse bi imel eh, nekaj predlogov. Kajti eh, kajenje sproža prezgodnja rojstva lahko to povzroči hitro smrt otrok in uh, astma pri otrocih se lahko dramatično poslabša. Mislim, da bi morali to povedati še nekoliko jasneje in bolj plastično. Kajti, če ogrožamo tretjega, je to še mnogo slabše, kot če škodimo samemu sebi. Hvala lepa. In gospod Brteloč je naslednji govornik. Hvala lepa. Marsikaj ste že povedali pred menoj. Rad bi se zahvalil poročevalki za um, njeno zelo strastno predstavitev. Če se uh, želim boriti proti kajenju in če želim prepričati, da bi mladi začeli s kajenjem, potem tega ne moremo storiti samo s takim pristopom, mislim, da moramo ljudi obveščati, osveščati v šolah, zato potrebujemo posebne pobude. Marsika je bilo že storjenega. Seveda. Prepoved prodaje mladoletnikom, a, to je treba izvajati. Ampak pri takšnih predlogih kot so naprimer standardizirani zavojčki, je to vprašljivo, do kakšne mere e, je to potem še del konkurenčnega razmišljanja ali ne bomo zatrli konkurence. Ne smemo pozabiti, da bi lahko sprožili celo uh, nepošteno konkurenco in tega ne smemo spodbujati sa takšno direktivo. Sicer pa se strinjam sa predgovorniki. Ljudje morajo manj kaditi ali pa še bolje morajo povsem prenehati. Predpogoj za to pa je, da imamo za to določene spodbude in da bo postalo bolj zanimivo, da nehate. Ačo. Kadangi še dan dolg. Pa morate najte. Hvala lepa. Danes smo slišali e, že zelo različne mnenja. Naj se zahvalim poročevalki in pa poročevalcem v senci. Naj omenim eno vidik, ki je povezan z tihotapljanjem. Številni eh, kolegi so o tem že spregovorili in mislim, da je to velik problem. Imela bi vprašanje za komisijo, kaj je vaša ocena obsega tihotapljanja in kako vidite ta pojav. Danes pravimo, da 35 odstotkov eh, tobačnih proizvodov, da je 35 odstotkov tobačnih proizvodov ponarejenih, da prihajajo iz rok tih otapcev. Po nekaterih ocenah naj bi ta številka eh, znašala celo 50 odstotkov. Ali komisija meni, da je to velik problem? Lahko bi rekli, da je vprašanje tudi zaščita maja. Prihajam iz Litve. Imamo zunanjo majo. Um, za eh, države člani, ne članice Evropske unije. Imajo tudi določeno zakonodajo v zvezi s tem. Ali ne mislite, da se bo raven tihotapljanja še povečala? Hvala. Milan. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, dámy a pánové, já bych chtěl zdůraznit na začátku, že. Gospod predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi, na začetku bi rad poudaril, da kajenje ubija in vodi k odvisnosti. To je izredno nezdravo. Prepričan sem, da ljudje nehajo kaditi takrat, ko se za to sami odločijo. Zato jim moramo ponuditi dovolj informacij, dovolj razumnih informacij, resničnih informacij in podpreti moramo tudi tiste, ki se potem odločijo, da bodo ozdravili svojo odvisnost. Kajte dokazano je, da tisti, ki želijo prenehati kaditi eh, in ki dobijo strokovno pomoč, imajo mnogo višjo možnost, da bodo dejansko prenehali kaditi. Tudi vzgoja vpliva na kajenje. Eh, moji otroci ne kadijo, ker sem jih tako vzgojil. ne zato, ker bi trpeli zaradi premalo um, oglaševanja za kajenje. Evropska unija ne bi smela urajati tobačne industrije. Uh, zdravje je tudi uh, uh, nekaj, kar sodi v subsidijarnost. Ne smemo predlagati nobenih pravil. Vsi predpisi morajo temeljiti na dokazih. Spomnimo se na naše napake. Eh, ki so povezane naprimer s solarnimi elektrarnami. Tukaj vidim veliko možnost za to, da eh, se bo okrepilo eh, tihotapljenje cigaret in pa ponarajanje. Hvala lepa. Gospod Fjellner. Dejstvo je, da poskušamo eh, mladi, eh, mlade ustaviti, eh, da ne bi začeli kaditi, ampak ostaje še vprašanje, kako bomo pomagali starejšim, ki že kadijo. Slabo. Chris, argumente Krisa Davisa o e-cigaretah so bili pravilni. Potem so pa tukaj še brezdimni izdelki kaj bi rekli francozi, če bi Evropska unija dovolila vodko in prepovedala vino. Eh, ne ohranjamo statusa kvo, če eh, ne spreminjamo tega zakona. Kajti sedaj prepovedujemo vino in uh, dovoljujemo vo, uh, vodko, ampak uh, urejamo vse razen belega vina. Kajti v predlogu urejamo proizvod, za katerega smo rekli, da ga ne bomo. Ali bomo sprejeli snus na notranji trg in v tem primeru bi ga morali dobro in trdo urediti. Ali pa rečemo ne, ne želimo, da je snus na notranjem trgu in v tem primeru eh, ga ne bi smeli urajati. Ampak sedaj imamo schizofren pristop. Pravimo, da bi morali to prepovedati v Evropi, ampak urajati na švedskem. In to je čuden pristop. Zato osebno mislim, oziroma ljubše mi je pristop Krisa Davisa. Vse, kar lahko ustavi uh, ljudi uh, prikajenje oziroma kar prepreči, da bi umirali, je dobro. Strinjamo se lahko vse o tem, da ne moremo reči, da nekaj želimo na notranjem trgu, hkrati pa to želimo uh, urejati na švedskem trgu, kajti to je posebno neskladno. Hvala lepa. Hvala lepa, Žočas Komosakos. Hvala lepa, predsednik. Kalosorizo tin protaši odigijas. Hvala lepa. Uh, pozdra pozdravljam predlog za e-direktivo in pozdravljam tudi uh, delo Linde. Cilj je, da zaščitimo mlade, eh, želimo preprečiti, da ne bodo postali odvisni od kajenja. In velika večina predlogov sprememb, ki so bili predloženi se strani poročevalke v odboru, ima za cilj ravno to. In argumenti gredo v pravi smeri. Rappe bi povedal sledeče. Ena stvar me moti, oziroma imam problem z eno stvarjo. In eh, ker nimam veliko časa, se bom umil samo na to. Ne poznam znanstvenih eh, podatkov, ki bi se ukvarjali s tankimi cigaretami. Češ, eh, da so zlasti privlačne za mlade ljudi, da zaradi njih začnejo kaditi. in da postanejo privlačne tudi za starejše ljudi, ki že kadijo. Kaj ti? Um, izvorni predlog komisije jih ni pokrival. In mislim, da o tem nismo uh, dobro, raz, ni bilo dovolj javnih razprav o tem. Sedaj nimamo prožnosti, to bi en, radi enostavno prepovedali to izhaja iz predlogo sprememb eh, Linde, mislim, da je to predvsej samovolen postopek. Rad lahko bi razpravljali še o drugih vprašanjih, ampak nasplošno mislim, da gre poročilo v pravi smeri. Ampak mislim, da bi si morali še enkrat pogledati vprašanje tankih cigaret. Hvala lepa. Tele, kakis je naslednji govornik? Hvala lepa. Najprej bi se rada zahvalil poročevalki. Sam nisem nikoli kadil nisem poskusil niti ene cigarete. Tako da ne vem, kaj zamujam. Toda, kar vem, je to, da sem bil v 70-ih letih dobro obveščen, tako da sem se odločil, da ne bom kadil. Tako da mislim, da pri vsem tem skupaj ne gre za informacije. Gre za kulturo, odnos In pa gre tudi za to, kako poceni ali drag je proizvod in do kakšne mere lahko kadiš oziroma ti je dovoljeno kaditi, ko si doma ali pa zunaj. Sedaj poskušamo to nekako urediti, ampak mislim, da to ni pravi način, kajti znižali bomo eh, ceno. in eh, tihotapcem eh, bomo eh, povečali možnost za zaslužek in mladi bodo še lažje začeli kaditi. Kajti zanje je zelo pomembno, koliko denarja imajo, da potem vedo, ali bodo kupili cigarete ali ne. Rekli ste, da želimo mlade odvrniti od kajenja, ampak jaz bi rekel, da um, tukaj poskušamo omiliti škodo kajenja. In to v glavnem vključuje tudi dim. Posem se strinjam s Krisom in podpiram vsa prizadevanja za to, da bi pomagali kadivcem. Govorimo o veliki večini ljudi, ki jih bo to zadevalo. To so kadilci sami. Hvala lepa. Mario Prilo je naslednji govornik. Hvala lepa, predsedojoči. Kajenje je škodljivo. Pred petimi leti sem nehal kaditi. Zato tudi mislim, da da bi morali preprečiti škodo, ki jo povzroča kajenje. Poročevalka je omenila nekaj točk, ki so v resnici zaskrbljujoče. Zato moramo delati na preprečevanju, kajti tukaj gre za socialne in tudi finančne stroške, ki nastanejo oziroma ki nastanejo v družbi zaradi kajenja. Okvarjati bi se morali tudi za embalažo. Vprašanje pa je, ali bi tako lahko prepričali mlade in ženske, da ne bi kadili. Želimo prepričati, da bi uh, ljudje na novo začeli kaditi oziroma da bi dobili nove kadilce. Zaščita zdravja državljanov je tukaj v ospredju. Omenili ste tudi že vprašanje, da igra vlogo tudi višja cena cigaret. Po mojem mnenju pa to ni res, kajti to ljudi ne odvrne od kajenja. Kaj bi se sicer še lahko storili, da bi omejili škodo, ki nastane zaradi kajenja? Mislim, da bi morali staviti na preprečevanje, na preventivo. Storiti moramo vse, zato da bomo ljudi prestrašili, odvrnili od tega. Kajti dolgo traja, da človek opusti kajenje. To je zelo dolgotrajen postopek in zato bi morali na vsak način prepričiti, da bi nove generacije s kajenjem sploh začele. Če nam bo to uspelo, potem bomo zabeležili velik zdravstveni in gospodarski uspeh. Tudi sam bom unesel nekaj predlogov sprememb. Predsedojoči govornika prekinja. Hvala lepa. Pred nami je še nekaj govornikov. Hvala lepa. Rivazi, Šaldemos, Okuni in Mikulasič. Uh, next speaker is Clarence Wilmot. To so bili še govorniki uh, gospa Gilman. Hvala lepa. Linda je opravila odlično delo in podpiram jo, kar se tiče standardiziranih um, zavojčkov. Zadnjič sem v razpravi slišala čudne argumente, češ, češ, da bi bili takšni zavojčki še bolj privlačni za mlade, češ, da bi bili v to prepovedan sadež ampak eh, tega pogleda eh, ne podpira nobena raziskava. Ne vem, zakaj bi ljudje dobili takšen občutek. Sedaj pa nekaj o e-cigaretah. Vem, da je to težko vprašanje, deležni smo veliko lobiranja in razumem tiste, ki to uporabljajo za to, da bi nehali kaditi. Če to pomaga prenehati kaditi, je to super. Ampak še vedno moramo urediti te e-cigarete. In če je to proizvod za kajenje, moramo to urediti tukaj. V nekaterih državah članicah so to že storili. Kaj moramo storiti? Ne želimo tega eh, prepovedati. Kajti, če to pomaga ljudem prenehati kaditi, je to v redu. Pogledati si moramo daljša prehodna obdobja, tako da a, eh, bo dovolj časa za odobritev. To bi bil dober način za naprej. Zanimivo bi bilo prisluhnili argumentom, ko bomo imeli a, eh, javno predstavitev. Želim slišati obe strani. Kris je malo pretiraval v svojem prispevku. Ampak mislim, da si moramo zadevo pogledati. Sedaj pa še nekaj o šišah. Ni res, da je to samo za stare ljudi. Povedali so mi, da je to kul cool tudi za mlade. Mislim, da to ni samo za stare ljudi. Mislim, da je to resna reč. In strinjam se s tistimi, ki ste dejali, da si moramo pogledati tudi sladkor in pa druge stvari, eh, ki povzročajo, da ljudje postanejo odvisni od cigaret. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Estrela. Hvala lepa. <clears throat> Tudi sama sem nekdaj kadila. In Nekateri mojih prijateljev so umrli zaradi laka, raka na pljučih, kajti bili so težki kadilci. Nihče se ne zoprstavlja temu, da kajenje umira in ogroža zdravje. Toda naj povdarim izjemni primer, ki ni povezan z privlačnimi zavojčki, z glamurjem ali pa zaščita. Seveda moramo zaščititi zdravje ljudi, ampak eh, ljudje se ne zavedajo vsega in obstajajo še tehnične možnosti pri embalaži in morda smo to zanemarili. Govorim o velikosti embalaže, ki jo najdete v neki regiji na portugalskem, to so majhni zavojčki. Tukaj vidite en zavojček, to je manjši zavojček, tudi cigarete notri so manjše, zadeva pa ni bolj privlačna. In kaj pravi tretji člen? Pravi. Da eh, so lahko zavojčki iz kartona ali česa podobnega. In v devetem členu uh, geji, je zapisano. Ne more biti uh, daljše več kot 74 eh, mm ali pa širše od 5 mm. In ta zavoček ne ustreza temu predpisu. Ampak nekatere teh uh, tovarn obstajajo že stoletja in če bi to prepovedali, potem bi to povzročilo tudi uh, izgubljanje delovnih mest. Se upravičujem, gospod eh, predsedojoči, eh, ampak jaz rabim nekaj minut, da povem svoje. Ljudje na začetku so, pre, so govorili predolgo in rada bi povedala do konca. Poročevalec. Prejšnji govorniki so bili poročevalci v senci in nisem jim mogel vzeti besede. Eh, ustavil pa sem ljudi, ki so govorili več kot dve minuti in pol. A res se upravičujem, ampak eh, povedali ste svoje mnenje o velikosti eh, zavojčkov. Torej, prosim, da imate to pred očmi. Kajti, če bi te tovarne zaprli, bi to uh, še poslabšalo brezposelnost, ki je že tako visoka na portugalskem in to bi imelo zelo resne gospodarske posledice. Tukaj gre za to, da bi spoštovali enkratne značilnosti moje države portugalske. Hvala lepa. Hvala lepa. Mišel Kvazi. Hvala, gospod predsednik. Hvala, Lindi, za to poročilo. Vendar mislim, da moramo vedeti, kaj želimo. Naš cilj je, da zmanjšamo število kadilcev. In tu sta dva pomembna vidika. Privlačnost in odvisnost. Ko govorimo o privlačnosti, potem je blaže sveda pomembna. Pokazala sem vam slike, kjer so zavojčki namenjeni ženskam, podobni eh, parfumom, šminkam in tako naprej. Torej, embalaža postaja seksi in potem si ženske rečejo, to pa še moja torbica, torej to je vidik privlačnosti. To je pomemben del informacije, če imamo na zavojčku sliko raka pljuča ali grla, to tudi vpliva na potencijalne kupce. Potem arome, zakaj dodajo okus eh, vanilije, vanilije čokolade in tako naprej, zato da bi bile cigarete boljšega okusa. In mi poslanci želimo zmanjšati privlačnost cigaret. Potem pa drugo vprašanje, ki ga ne spostavljamo dovolj, to je vprašanje zasvojenosti. Nikotin je snov, ki vas zasvoji, vendar poleg tega pa so tu še aditivi. In želela bi si pozitivni se seznam, da napišemo, kaj dovoljimo. Kaj ti, če imamo zgolj negativen seznam, potem vem, kaj se bo zgodilo. Tobačna industrija je kot farmacijska industrija bodo že našli neke nove, drugačne snovi, verjetno to so druge snovi in torej to ni vključeno na seznam. Zato mislim, da je pomembno, da se tega zavedamo. Moramo prepovedati eh, aditive, kot sta amonijak in sladkor, ki spodbujate zasvojenost. S tem bomo tudi vplivali na zasvojenost. Potem e-cigarete če ni nikotina, to ni zelo problematično, vendar če je, potem to mora biti farmacevtski proizvod in moramo poskrbeti za učinkovitost in varnost takšnih proizvodov. Tak for det. Jeg kan gøre det relativt kort. Jeg støtter Lindas uh, meget... Spasjaldemos. Øh, hele håndteringen. Na kratko. Strinjam se s pristopom Linde. Zelo pomembno je, da reguliramo izgled in velikost zavojčka. Sama ne kadim, vendar sem videla te um, zavojčke, ki so privlačni za punce. In to je nekaj, proti čemu se moramo uh, boriti z zakonodajnimi sredstvi. Zelo me veseli, da bomo imeli delavnico glede e-cigaret. Sama sem veliko o tem slišala in mislim, da moramo vedeti, zakaj gre, da vemo, kaj je dobro in kaj je slabo pri teh proizvodih. Moramo vključiti etikete v zakonodajo. Ne jih prepovedati, temveč moramo vedeti točno, kaj in kako glede teh proizvodov. In še zadnja točka. Direktiva želi preprečiti kajenje. Kaj pri mladih in tudi skuša zmanjšati število obstoječih kadilcev. Moramo pa zmanjšati strupe v cigareti, moramo zmanjšati um, stopnjo katrana in drugih snovi v cigareti. Tega ne smemo pozabiti. Torej, moramo tudi gledati ga uh, ukrepati. Hvala. Linda, bravo za to poročilo. So pa določene stvari, eh, ki se mi zdijo pomembne. Heinz Florenc je že dejal, da gre za težavo glede javnega zdravja. 300 mrtvih na dan v Evropski uniji. To je kot, če bi se vsak dan uh, zrušilo eno letalo. Če bi se res eno letalo na dan uh, uh, torej zrušilo, potem bi gotovo prepovedali tej letalski družbi, da leti. Torej, potem uh, zavojčki. Fotografije na zavojčkih se mi ne zdijo težava. Ni pa rešitev to, da se pogovarjamo o odstotku velikosti opozoril in fotografij. Torej, smo priča eh, številnim embalažam in blagovnim znamkam. Torej, um, obstaja tudi etui za cigarete, zato da mladi ne vidijo pozorili znakov. Torej, kaj moramo res storiti? Izobraževanje v šolah moramo ozaveščati. Pravite, da nemamo zato ni v pristojnosti Evropske unije. Mislim pa vendarle, da moramo države članice eh, pozvati k izobraževanju mladih. Poleg tega bi potrebovali reklame s tem v zvezi. Reklame, ki naj jih plača države članice. Torej, potrebujemo uh, filmčke, ki bodo povzemali to vrstno vsebino. Torej, potem je tu še vprašanje cene. Če bodo cigarete drage, bomo odvračali mlade od kajenja. Mislim, če bi imeli po celi Evropski uniji odvračilne cene cigaret, bi ljudje nehali kaditi. Sama sem nedanja kadivka. Čestitam vsem govorcem, ki so nekdani kadivci. Zdi se, da vas je kar veliko. Čestitke vsem za uspešno prenehanje kajenja. Gospod Miroslav Mikolašik, izvolite. Priatelia, dovolte, aby som to odľahčil na koniec. Vyzerá, že som posledný speaker. Rad bi zaključil to razpravo na bolj sprošen način. Oglejmo si ta problem z nekega ekonomskega vedika. Mi danes razumemo uh, samo uh, z denarjem, to je res. In tudi eh, naši voljivci razumejo samo z denarjem. In naša dožnost je, da jim pokažemo, koliko to stane, koliko stani eh, kroničen pacijent, ki ima kronični bronhitis, koliko stane kronično obolenje za astmo. Eh, tak pacijent eh, bo na zdravljenju leta in leta. Koliko stane eh, pacijent z rakom na eh, pljučih in podobno. Dan danes lahko zdravimo te pacijente leta in leta, na koncu sicer umrejo, vendar v teku zdravljenja oni ne gredo na delo, so obdeležni zdravljenja in nekdo mora to plačati. Smrt eh, človeka, bolnega eh, človeka nikoli nikogar ne gane več in zaradi tega se osredotočimo na denar in povejmo državljanom, kako to deluje z denarjem in s tem bomo pač prihranili veliko denarja v zdravstvenem sistemu in hkrati bomo pač rešili veliko državljanov in pacijentov. Šokiran sem, da drugi kolegi iz drugih odborov eh, tu namreč v tem odboru smo strokovnjaki za to področje, ampak kolegi iz drugih odborov trdijo, eh, da ta problem ni tako hud in glasovali bodo tako, da bodo pravzaprav paralizirali naša prizadevanja in to mi je zelo žal. Nekaj nam ne, bi, ne sme biti vse eno. Uh, Eh, vse mlajša dekleta se odločajo za kajenje pri 14 in 15 eh, začenjajo kaditi. To je epidemija. Jaz kot moški in zdravnik pa menim, da bo to zelo velik problem čez nekaj let. Eh, ta dekleta bodo nekega dne tudi matere in med nosečnostjo pač prihaja tudi do komplikacij. Here, so I... Mislim, da imamo še tri govorce in potrebujemo potem še 4-5 minut za zaključek Linde. Torej med sabo se odgovorite glede tega, koliko časa potrebujete in pustite 5 minut Lindi. Govorim kar imenu svojih kolegov. Hvala proučevalki za odlično poročilo, hvala vsem proučevalcem v senci, hvala vsem poslancem za vprašanje in komentarje. Sveda komisija je zelo vesela, da je poročevalka podpira številne ukrepe, ki jih predlaga komisija, zato se bom osredotočil zlasti na to, kjer ima proučevalka drugačen pristop. Najprej um, standardizirana embalaža, torej navadna embalaža. Mi smo se za to zauzemali v presoji vpliva. Vendar prišli smo do zaključka, da bi bil delen pristop bolj primeren. Zakaj? Prvič, trenutna direktiva, ki se daje velja, ne zahteva uh, slikovnega gradiva, ki jih uporablja deset držav. In seveda se nam zdi naraven korak naprej, da imamo to vrstno svilo na zavojčki. Drugič, nimamo veliko izkušenj s standardizirano embalažo. Le Avstralija to doslej uporablja in bomo še videli, če to dejansko vpliva na uh, kajenje. Sveda pa smo si smo videli, da je Avstralija zmagala na vrhovnem sodišču imamo pa še, moramo pa seveda še videti stolišče STO, ja, to bo trajalo še nekaj časa. Kakorkoli že komisija predlaga nekaj, kar bi državam članicam omogočilo, da imajo uh, bolj stroge ukrepe, če se jim zdi, da je to primerno in v skladu s pogodbo. Mi bi čez pet let recimo lahko pripravili poročilo, in bi predstavili, kakšne so izkušnje z standardizirano embalažo ne le v Evropi, temveč tudi drugot. Potem čezmena prodaja. V presoji vpliva smo upoštevali več možnosti. Mi predlagamo obvezno priglasitev tistih, ki sodelujo tem. To se nam zdi sorazmeren mehanizem, vendar smo odprti za argumente, ki pravijo, da, bi, da to ni primerna rešitev. Potem vprašanje tankih cigaret, slim cigaret. Obstajajo dokazi, da so ti proizvodi privlačni in da so zlasti namenjeni mladim ženskam. Tudi tobačna industrija to pravi. In če želite dokaz, lahko dobite celo brezplačne slim cigarete na spletni strani ene tobačne industrije. In edini pogoj je, da poveste, da ste ženska. Torej, na, da, na besedo vam verjamejo, da ste uh, starejši od 18 let in da tudi mi smo uspeli dobiti te blestačne vzorce. Potem e-cigarete. Mi ne želimo prepovedati e-cigaret. To so nekateri morda mislili, vendar ne. Gre za to, da želimo zagotoviti, da so e-cigarete takšne, da res omogočajo prekinitev kajenja. Želimo, da so kakovostne in varne in moramo se izogniti temu, da bi to bil, bila vstopna točka za mlade, da začnejo kaditi. To mora pomagati pri prenehanju kajenja, ne pa da spodbuja eh, ljudi, da začnejo kaditi. In torej, nimamo pa nobene zakonodaje glede tega zaenkrat in nekateri proizvajalci pravijo, da sploh ne vedo, koliko nikotina dejansko v teh e-cigaretah. Torej, mislim, da moramo vse to upoštevati. Elektronske cigarete se pogosto uporabljajo za, za prekinitev kajenja, vendar nimamo nobene analize glede učinkovitosti. No, če so te E3-te res tako dobre, potem bodo verjetno tudi dobile dovoljenja. Potem še nekaj stvari smo slišali. Arome. Želimo se osredotočiti na vprašanje privlačnosti, kajti želimo se izogniti temu, da mladi začnejo kaditi. In večina kadilcev začne zelo zgodaj kaditi. Arome so nekaj, kar zelo hitro identificiramo kajti imajo le en namen in sicer to, da dodajo okus cigareti. Cigareto lahko povsem enostavno proizvedemo brez arom. Torej, lahko bi imeli nek odbor, ki bi ugotavljal, kakšen je okus cigarete. Potem eh, nezakonita trgovina. No, nezakonita trgovina že obstaja v velikem obsegu in to znamkam nič ne škodi. Bolj, ko je znamka popularna, bolj se jo kopira. Predlog komisije vključuje številne ukrepe za boje proti nezakonji trgovini in mislim, da je to pravi odgovor. In na ta način bomo dosegli, da bodo proizvodi manj uh, privlačni, poleg tega pa se bodo države članice lažje borile proti tih otapljenih cigaretami. Komisija predlaga tudi to da bi prepovedali snovi, ki zagotovo so strupene in povzročajo zasvojenost. In države članice že imajo dokaze glede tega in to lahko uporabimo pri izvajanju zakonodaje. Potem še nekaj glede snusa. Trenutna zakonodaja že regulira snus. Snus je prepovedan v Evropski uniji in Švedska ima izjemo. Eh, glede trženja snusa. Vsi drugi vidiki pa so regulirani glede opozorilnih in vsega drugega. In to je status quo. In ne vemo, zakaj bi to spremenili. Torej, te politike ne bi spremenili, kajti uh, vse bi ostalo enako. To sem želel razložiti. In še zadnji komentar. Več poslancov je omenjalo konflikte z obstoječe mednarodne organizacije, zlasti z zakonodajo STO. Naš predlog je posem skladen z zakonodajo STO. Tu ni nobene diskriminacije in pripričan sem, da bi ta predlog tudi prestal test sorazmernosti, kot je skazalo presoje vpliva. Hvala, Linda, bi morda povzela. Kratko, ne bom se odzvala na vse, kar smo slišali, kajti to bi predolgo trajalo in tolmači tu sedijo že od treh, pa tudi dolgo smo glasovali. Hvala kolegom, prečevalcem, vsem svetu drugim, drugim kolegom, ki so prispevali k tej razpravi. Mislim, da bomo res dobili na koncu dober zakonodajni akt glede tobaka. Določene stvari so, kjer se razhajamo. Za etikete bomo imeli delavnico, vendar naj povem, da številni so rekli, to gre za majhna podjetja vendar večino e-cigaret se proizvede na kitajskem, ne, ne proizvaja se iznotraj EU. In tu je tudi pomembno stika kakovosti. Torej, proizvodi mora biti kakovostni. In seveda, tista, tiste podjetja, ki jih uvažajo, so morda MSP, nekatera pa so velika podjetja. Vendar zdaj moramo urejati, da ne bomo imeli kavboje na trgu. Torej, to so zadeve, ki jih moramo pročiti in ki jih bomo podrobne pročili. Bomo pročili, kako nekatere vlade to že regulirajo. Poleg tega so nam tudi iz FTA poslali določene študije glede e-cigaret, ker so to že obravnavali, torej v ZDA. Gospa ali ko je odšla, vendar mm, mislim, da ji lahko posredujem dokaze glede fotografij. Fotografije dejansko vplivajo na mlade. Če pa želimo, da vplivajo, morajo biti dovolj velike, da dejansko vidimo, kaj na njih. Zato ne moremo dovoliti majhnih embalaž in jih je treba prepovedati potem gospa Estela menjala določene tehnične vidike in mislim, da lahko to predloži v obliki predlogo sprememb in to bomo res obravnavali. Gre za to, da imamo svarila, ki zauzemajo 75% zavočka in ki ljudje lahko vidijo. Pravite, da potrebujemo več informacij, da to je res, vendar mislim, da niso uh, ni država tista, ki naj dela nekaj na mesto tobačne industrije. Morda bi tobačna industrija morala plačati za opozorilne eh, reklame, vendar ne vem, če je to pravi pristop. Torej, v Strasburu sem recimo videla žensko, ki je kupovala cigarete in želela določeno znamko in blagajničarke dela teh danes nimamo. In potem je dejala, uh, da želi slim cigarete zato, ker meni, da so lažje. Torej, tobačna industrija zelo dobro premisli, kako bo podala svoja sporočila. Tako da mislim, da moramo to vse imeti v mislih in upam, da bomo sprejeli to zakonodajo rok za eh, priloge sprememb boste napovedali vi, vendar se seveda veselim nadaljnega eh, dela in upam, da bomo res dobili dober zakonodajni akt. Hvala. Hvala vsem za doležbo. Rok je 8. maj ob 12. Prosim. Ne, vsi zadnji hip, kajti potem bo sekretarjat težko, to se upošteva, ker 23. obravnavamo na odboru eni, potem 10. 11. to glasujemo na odboru, potem pa še septembra. Torej, jutri nadaljujemo ob 10. ob 9. pa je sestanek koordinatorjev. Hvala vsem.